So, dear colleagues, let's start our meeting with the adoption of the agenda. Thank you. Kolegice in kolegi, imam nekaj obvestil. Najprej zadnje informacije glede trialogov. 19. novembra je potekal trialog o uredbah. Govorili smo o monetarnih in zgornjih mejah, potem trialogov mehanizmih za razkritje, sekundarne izdaje, možnosti za dodane novih smernic ter pa pristojnosti ustreznih organov ter pa jeziki. To so bila relevantna vprašanja. Dosegli smo nekaj napredka pri nekaterih vprašanjih. Prav tako je bilo govora o tehničnem delu, um, tudi zahtev glede perspektiv. Um, tukaj je treba določiti pravila za ustrezne dokumente ter pa referenčne okvire ter pa tudi glede potnih listov in pa priglasitev. Naslednji trialog bo potekal ta teden 7. decembra. Povzetek odločitev koordinator 24. novembra. Eh, Pomenovanje naprej. CCCTB, ETB, CCCB, SND, hibridna neskladja z tretjimi državami um, SND, um, dvo, mehanizem za dvojno obdavčene ALDE, razvršene nezavarovanih dožniških instrumentov in pa hierarhija EPP, izgubljena absorpcija ter pa rekapitalizacija za kreditne institucije EPP. Izgubljena absorpcija. Um, EPP, potem enotni svežen je bil to, subordinacija je ločena, ampak je švetno delo svežna, potem um, CRD revizija uh, za SND, uh, tudi tilak, potem obveznice cover bond uh, EKR, žvižgači zeleni, CETA, mnenje, biro, mnenje o zakonodaji za nesolventnost na zahtevo um, pravila 54 za ADE. To so imenovanja. Potem Brexit. Predsednik je prosil člane, da 10. decembra pošlja pisne pripombe. Sekretarat je pa tudi potem podal informacije za bolj relevantne dokumente za nekatere politike potem časovnica. Leta 2017 um, bo potekal dodatni sestanek, potem teme um, za Evropski parlamentarni teden leta 2017, potem uh, srečene ena panemski dokumenti, uh, nacionalni parlamenti so bili o lekcijah, ki se je ravno učiti, potem srečanje dve, um, bančna unija, kapitalska unija, Eh, in pa enotni trg za finančne storitve. Vse to poslano v fiskalni eh, odbor za Evropsko unijo, eh, zahtevila ne bi predstavitev, zaslišanje in koordinatorji so se dogovorili, da bodo poklopljeni dialog upravili po Evropskem semestru 12. decembra. Finančna nota se bo sredočila na makroekonomski program za Grčijo in potem še pregled delegiranih aktov, uh, januar IDD, februar IKR. Sekretarjat bo pogledal še nekaj eh, dodatnih možnosti za uh, MIFID in pa boj proti pranju denarja ter pa delegirane akte. Uh, v pisni obliki boste dobili dodatne informacije glede tega dela, uh, dela koordinatorjev. Potem še poročilo Gular. Koordinator zelenih je prosil, da se vključi tudi spremljene komisije za uh, vse odstavke, ne samo za 19 odstave. Koordinatorji bodo govorili o revidiranem dokumentu na decembrskem sestanku. Torej, to so bila dolgo obvestila. Sedaj pa lahko gremo na um, naslednjo točko na dnevnem redu. Marti Etemakin um, je predsednik komisije iz GABA, torej Evropskega svetovnega odbora za statistike. Ta odbor podaja neodvisen pregled Evropskega statističnega sistema, ko gre za izvajanje kodeksa praks za Evropske statistike. Pa še nekaj ne vas spomnim. Pomembno pravilo. iskava poročilo, je zelo pomemben trenutek za našo razpravo, ker se to nanaša tudi na integriteto ter pa uh, odgovornost evropskega statističnega sistema. Zelo se želimo neoporečnosti tega sistema, tudi pri naši skupini za finance smo z um, gospodom Georgijem in pa Ademakerjem govorili o tem pa še nekaj. Um, ESGAP je zelo skrbno spremljal tudi postopek za imenovanje um, novega direktora za Eurostat. Um, tega naj bi imenovali potem, ko se bo gospod Rademaker upokojil. In to je vse za začetek in sedaj dajem besedo gospodu Etemakiju za predstavitev. Dobrodošli in beseda je vaša. Hvala lepa in hvala lepa za to priložnost, da vam lahko predstavim poročilo ESGAP-a za odbor ECON. To poročilo ESGAP, torej um, odbor ima um, šest členov, Martin Kucman, nekdani predsednik uh, španskega statističnega odbora, tudi član, potem gospod Kočeronini, nekdani predsednik italijanskega statističnega odbora, instituta in pa tudi nekdani minister za delo v Italijo. Je tudi član Patricio Hara, profesor za statistiko na Irskem, Marius Profuru, profesor za javno upravo v Romuniji, je član in Kinta Koc, nekdani direktor in pa predsednik uh, statističnega urada. Yes. Tudi tokrat poročilo ESGAP eh, poročuje glavne izzive za evropski statistični sistem. Poročili smo napredek pri izvajanju kodeksa praks v statistiki. To leto se je ESGAP še sploh osredotočil na dve pomeni vprašanje. Na izzive uporabe eh, statistik iz več virov, ter pa možnost, da se izboljša zaupanje uradne statistike. In pa drugi izjiv. Sam se bom predvsem osredotočil na tri glavne točke. Kot prvo, odbor ESGAP meni, da kodeks praks ni zadosti dobro glede na izive, ki se pojavljajo, torej predvsem zaradi podatkov iz več virov in pa zaradi množičnih podatkov. Digitalno gospodarstvo se vedno bolj krepi, zato je vedno več informacij na voljo iz zelo različnih virov. Jasno je, da je vse to treba poštevati. Ja, veliko podatkov moramo poštevati, ampak primerljivost podatkov je izjemno bistvena pri tem. ESGAP zato priporoča to, da se oceni kakovost podatkov iz več virov, ter pa da se opravijo izredni sklici na podatke iz več virov pri naslednji reviziji kodeksa praks v statistiki. Potem drugi izziv za evropski statistični sistem je to, da je treba okrepiti zaupanje uradne statistike. Kajti sedaj je verodostojnost teh statistik pogosto pod vprašanjem. Marsikdo se sprašuje um, glede zlorab ali pa kakovosti teh podatkov. Pogosto um, slišimo o uh, politiki po resnici, torej pogosto se zlorablja statistike za to, da se uh, podpira določene slogane in predloge. Sedaj je vedno več podatkov na spletu in zlahka se pridobi statistične podatke eh, in se jih uporabi za določene namene, eh, ne glede na kakovost teh podatkov. To lahko potem vodi v protislovna sporočila in pa resnice. In na koncu se lahko zgodi, da javnost ne bo nikomu več zaupala, niti uradnim statistikam ne zaupajo več v tem primeru. Zato ESGAP meni, da je treba okrepiti naše delo, tako da se izboljša javno zaupanje v uradne statistike. Sploh priporočamo to, da statistični urani, organi eh, več sodelujo z civilno družbo, zato da se promovira veljavnost in verodostojnost uradnih podatkov. Prav tako morajo organi podpirati in pa zagovarjati eh, svoje podatke, če kdo po drugi strani zlorablja v javnosti. Potem točka tri. Naša ocena glede eh, izvajanja kodeksa praksi v statistiki. Govorili smo o imenovanju eh, direktora Evropola. Vi ste tudi prej že govorili o tem, gospod predsednik. To smo tudi ocenili in to velja tudi za prihodnji mandat vseh direktorjev Eurostata. Vse te postopke treba bolj specifično zapisati v zakonodaje. Kriteriji za imenovanje morajo vključevati, naprimer, uh, eh, poklicni imič v mednarodni statistični skupnosti ter pa vse izkušnje, ki so relevantne za misijo Eurostata. Za komisarko Tyson sem se srečal pred nekaj časa in sem ji to povedal, potem je Ezgal tudi napisal pismo komisarki. Uh, na to isto temo. In sedaj smo zelo veseli, da se je komisija odločila, da bo imela odprt postopek za razpis in pa zmenovanje eh, novih direktorov Eurostata. V ESC nasplošno so naredili napredek pri izvajanju kodeksa praks. ESGAP priporoča tudi, da se izboljša dostop do informacij glede stroško za pripravljanje evropskih statistik. Bom poskušal biti kar sedaj kratek in zato bom sedaj kar povzel z naslednjim. Sedaj imamo 16 priporočil v tem poročilu, predvsem gre za izzive podatkov iz več virov, potem pomen tega, da se okrepi zaupanje v statistike. Eh, in pa da dosežemo napredek pri izvajanju kodeksa praks v Evropskem statističnem sistemu. Gospod predsednik, hvala lepa zaenkrat. Uh, hvala, gospod predsednik, za to predstavitev. Ja, torej ta postopek izbire Za Eurostat je torej v redu, kot pravite. Torej sedaj govorim o imenovanju generalnega direktora za Eurostat. Prav tako veste, da je tudi parlament sodeloval pri tem, pa tudi pri uh, novih smernicah za statistiko. Prav tako so pomembna interna glas imenovanja. Uh, in glasovanja. Tudi o tem ste govorili, eh, gospod predsednik. Kolegice in kolege. Primož Beres. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev, gospod predsednik. Sama bi se vrnila na to vprašanje eh, imenovanja gospoda eh, naslednika trenutnega direktora. Nažalost se mora trenutni direktor upokojiti. Čeprav je imel zanimive predloge glede zanimivih tem, naprimer kakovost statistik za socialno področje, kajti tukaj se želimo boljše ravnotežje med ekonomsko in pa socialno politiko. Ampak, torej, omenili ste ta postopek izbire. Sedaj smo spremenili ta postopek, obenem smo tudi spoštovali neodvisnost komisije in parlament želi biti vključen v takšne postopke. Torej, kako vi gledate na prihodnost uh, Eurostata in pa te smernice glede izbire? Sedaj na evropski ravni se o tem pogovarjamo, tudi na nacionalni ravni in Eurostat glede, je tudi v bistvu na nek način svetovalec komisije, to je tudi jasno. In vidimo, kako se to potem izvaja, tudi statistični podatki za socialna področja se tako zbirajo. Torej, kako vi gledate na vlogo sveta in pa na zbiranje podatkov, ter pa na usklajevanje statistik, ki jih potem dobijo uh, vsi skupaj in pa ki jih zberajo države članice? Kako vi gledate na neodvisnost Eurostata kje so kakšne varovalke in še nekaj. Parlament bo sedaj pridružen eh, in bo vključen v takšna imenovanja um, ehm, naslednjega gospoda Dremašera. Torej, kaj je za vas prioriteta tukaj? Ne želim, da poveste podrobnosti, ampak eh, me pa zanima, um, kako je za socialnimi elementi in pa temi smernicami. Pa še nekaj Eh, sistem statistik za Grčijo. Kot veste, smo spostavili delovno skupino glede programa za pomoč in smo se povarjali z eh, tistimi, ki so bili prej pristolni za grški statistični sistem. To je zelo pomembno, ehm, torej okrepiti zaupanje v statistike in Eurostat je zelo vključen v to delo, tudi v primeru Grčije. In ESGAP, torej kako ESGAP gleda na takšen razvoj dogodkov, ali imate kakšno pomembno sporočilo glede teh sprememb za grški režim, kaj lahko storimo, kaj lahko mi poslanci storimo za to, da spremljamo ta razvoj dogodkov, tudi z Grčjo. Hvala. Thank you, and thank you for those. Hvala hvala za ta pomembna vprašanja. Najprej neodvisnost Eurostata. O tem smo govorili. Ko smo bili priča prvi grški krizi in pa tudi statistični plati s tem v zvezi. Uh, več govor je bilo o tem, um, da bi spremenili pristop Eurostata in pa način zbiranja statistik. Kakšna je bila končna rešitev? To, da bi imeli več protivteže eh, varovalk glede neodvisnosti Eurostata. Potem smo še spremenili uredbo um, eh, 223. Parlament je tukaj igral pomembno vlogo. postopke izbire sicer niso bili vključeni v zakonodajo, ampak ta ideja izbire generalnega direktora Eurostata na podlagi objektivnih meril, um, torej strokovnega znanja za to področje Eurostata, um, to so bila zelo pomembna relevantna merila. In tako sem sam imel tudi možnost, da sem se skliceval na cilje nove uredbe. Na takšen način smo pokazali, da vsi skupaj spremljamo, tudi komisija spremlja ta proces, ki sedaj ne bi bil rezultat nove zakonodaje čeprav je tudi res, da ni konkretno specifično zapisano v zakonodaji. Potem kot drugo, takrat smo eh, torej spostavili ESGAP, to je bila tudi rešitev in ESGAP je dobil mandat, da spremlja in nadzoruje Evropski statistični sistem eh, v povzavi z nacionalnimi statističnimi odbori, uradi in pa tudi Eurostatom. In sedaj. Smo na točki, ko imamo kar uravnotežen sistem, imamo torej protiuteži in vrvalke in vsako leto se spremlja to, kako ESGAP dela in kako je ESGAP odigral svojo vlogo eh, v tem širšem okviru torej kot statistični odbor za Evropsko unijo. In še nekaj bi podaril, ko je bilo govora o reformi, je bilo jasno, da statistični instituti v državah ali pa v komisiji ne morajo biti čisto neodvisni. Eh, ne na takšen način, kot so neodvisne centralne banke. To je postalo jasno. Vedno sem nekako del širše uprave. Ampak kaj pa se da narediti, je pa to, da se vzpostavijo določene predpogoje. predvsem glede poklicne integritete instituta, v tem primeru Eurostata. Potem pa drugo vprašanje, eh, Grčija in pravite, eh, kakšno je stoliče jezga pa. No, gledajte, izdali smo več mnen eh, glede grških statistik. In prav tako smo videli tudi pozitivne korake naprej, ampak potem pa so se Eh, sprožili pravne postopki eh, proti nekdanjemu predsedniku Eurostata in pa njegovima dvima kolegoma. In ti pravne postopki so se začeli zaradi nepravilnega poročena podatkov. To je to, kar je podkrepil sicer Eurostat in to, kar je bilo v skladu z evropskimi zahtevami. Zelo zaskrbljeni smo bili zaradi vsega tega, torej sedaj so se ponovno sprožili ti pravni postopki proti nekdanjemu predsedniku Grškega statističnega instituta in pa eh, kolegoma. Kaj lahko stori odbor Ekon? Kaj lahko mi storimo? No, nekaj ste že naredili. Eh, nekaj zelo pomembnega. In sicer opravili ste razpravo z nekdanjim predsednikom Grškega statističnega instituta ter pa tudi z gospodom Radimahrem. In torej ste izpostavili to vprašanje tudi v javnosti. To so te nezavezujoče vprašanje pristojnosti evropskih institucij. To lahko pogosto izkoristite in mislim, da je prav, da to storite, torej da obvestite javnost o tem, kaj se dogaja in kakšno je ozadje pri takšnih vprašanjih, oziroma kakšna so tudi dejstva. Thank you. Indeed, it has been a very... Hvala lepa. Zelo koristna izmenjava mnen. In to je bilo vse tudi prenašal po spletu, torej javno. Tudi sam imam pravzaprav nekaj vprašanj. Kot prvo, govorili ste o nekaterih zakonodajnih reformah, izboljšavah Evropskega statističnega okvira, torej tudi v uredbi 2.2.3 ste govorili. Ali smo sedaj bolj v fazi izvajanja ali pa se vam zdi kaj drugega, bolj pomembnega. Želite še kaj izboljšati v našem okviru, naprimer pri kodeksu praks, pri proračunu, pri dodatnih zakonodajnih ukrepih, nekaj še odprtih vprašanj. Kaj se vam zdi najbolj pomembno? Potem drugo vprašanje. V poročilu ste omenili o tem okolju, kjer smo, torej um, politika po resnici uh, in pa tudi vlogo statistikov ste omenili. Torej, kako preprečiti to, da se podatki zlorabljajo? Kako vi gledate na to vlogo? Kako bi lahko ukrepili ta pristop in kako poskati delikatno ravnoteže? Torej, na eni strani znanstveno neoporečnost, na drugi strani pa je res, da nekateri lahko zlorabljajo eh, te podatke. In potem še nekaj, to lahko komentirate ali pa tudi ne. Torej bolj konkretno vprašanje o nekaterih kazalnikih. Bolj ekonomskih kazalnikih, ki imajo tudi statistično razsežnost. No, tukaj se predvsem osredotočamo na gospodarstvo, na ekonomijo. Mi tukaj govorimo o izboljšavi fiskalnih pravil in veliko je govora o tem v svetu. Namreč, kako se lahko nekatere kazalnike opredeli, sploh naprimer strukturni primaklaj. z velikim, z velikim zanimanjem eh, sem prebral to, kar so povedali v ECB. Oni so dejali, da ne uporabljajo te kazalnikov, ker se lahko uporabljajo na zelo različne načine in zato torej ECB eh, e tega sploh ne uporablja, so rekli. No pa po drugi strani pa je to eden izmed stebrov našega trenutnega fiskalnega okvira. Kako vi gledate na to razpravo? Hvala. Ja. Yeah ponovno tri zelo pomembna vprašanja. Kot prvo, ali je zakonodajni okvir ustrezen ali zadosti dober? Mislim, da ja. Mislim, da imamo dobro ravnoteže glede pravnih obveznosti in pa zahtev. Ampak Prav tako ste poprašali o kodeksu praks. Ja, odbor ECGAP meni, da je treba ažurirati kodeks praks, prav zaradi novih izzivov, ki izhajajo iz tega vprašanja podatkov iz več virov in pa množičnih podatkov, ogromne podatkov na voljo danes in vsega kako se te podatke potem uporablja, kako se jih daje uradne statistike, je pomeno vprašanje. Potrebujemo ustrezne primerljive statistike po Evropi. In to je res velik izziv za vse statistične institute. No, to je še sploh za Evropo zelo pomembno. Namreč moramo se dogovoriti o tem, kako bomo uporabljali te podatke kajti naše politike pogosto zelo um, so povezane s temi podatki. Potem naprej politika po resnici, kaj lahko statistiki storijo pri tem področju. No, uh, statistiki so tukaj neodvisni, ampak poglejmo se en primer. Revidirali so um, podatke za irski BDP, torej raz BDP-ja irske za leto 2015 je bila revidirana na vzgor, na za 26,3 odstotka je bila ta sprememba um, ocene BDP-ja Irske. Um, iz več razlogov se je to zgodilo, ampak in na evropski in na nacionalni ravni bi lahko pridobili več temeljnih informacij že vnaprej. Na takšen način bi lahko razložili argumente um, za to in zakaj je bilo to nujno. Če se potem posreduje samo dejstva, brez obrazložitev, potem gotovo ni presnetljivo, če na koncu ljudje ne zaupajo uradnim statistikam. In tukaj bi imel splošno pripombo. Naprimer, novinarje, si morda želijo več informacij o temeljnih obrazložitvah pri statistikah in tukaj mislim, da se da marsika izboljšati torej pri te povezaje med statistiko in pa novinarstvom. Mislim, da bi tako lahko izboljšali razumevanje statistik. Prav tako bi na tak način lahko okrepili zaupanje uradne statistike. In dejstvo je, da zaupanje v statistike ni ravno zelo visoko v Evropi in to je zelo škodljivo tudi za politiko. Kajti naša politika, ja, so pogosto utemljene na statistikah iz eh, Evropske unije. Pa še nekaj, povprašali ste po kazalnikih. Eh, bolj konkretno eh, glede strukturnega primankljaja. No, bom komentiral to, ampak to sicer ni uradne mandato ESGAP, ampak eh, bom to komentiral. Obstaja ekonomska logika uporabe teh strukturnih primankljajev. to je razumna fiskalna politika. Treba je poštevati cikle in pa potencijalni proizvod v državi. Prav zato obstajajo argumenti za uporabo koncepta strukturnih ponoklajev v naših gospodarskih politikah. Kot ste dejali, pravila so utemeljena na političnih priporočilih eh, glede strukturnih primakljav. To se mi zdi odličen argument za to, da se uporablja ta koncept strukturnih primakljav. Potem pa merjenje, to je pa že drugo vprašanje. Težko je meriti določene stvari, ampak to ne more biti izgovor za to, da se potem oblikuje napačne politike. Uh, če torej ne letimo na pomakljivosti, potem je treba izboljšati določa področja, moramo odpraviti takšne pomakljivosti. Pa še nekaj. Eh, marsika se spremlja po svetu, marsika se meri, eh, naprimer tudi meri strukturni primaklaj. Naprimer, proračunski eh, kongresni urad uporablja metodo, ki je meni ljubša, kot pa metoda, ki jo mi uporabljamo v Evropi. Eh, no, ampak to je že nekaj drugega. Kaj želim povedati? Ja, ta koncept je gotovo smiselen. In če imamo težave z merjenjem, moramo rešiti ta konkreten problem, ne pa da um, kar pozabimo na cel koncept. Hvala. Uh, Dobro, najlepša hvala. Zanima me, če imajo kolegi vprašanje, če ne, lahko nadaljujemo. Zaključili smo torej s to izmenjavo mnen. Najlepša hvala, predsednik, za to zanimivo razpravo. Upam, da bomo še naprej v prihodnosti imeli tako dober dialog. Hvala. four. We can start no, with your point. So we can move to our point four. Dobro, predlagam, da nadaljujemo še trto točko na dnevnem redu. Gre za evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik, eh, letni pregled rasti za leto 2017. Naš poročevalec je gospod Hokmark, ki je že predstavil osnutek poročila. Bi lahko to predstavili? Ja, najlepša hvala, predsedevči, najlepša hvala za vse razprave, ki smo že imeli glede letnega pregleda rasti s poročevalci v senci. Ta dokument in pa dokument komisije sta zelo pomembna. Postavljate namreč nek eh, dober okvir za razpravo in pa tudi za politično ukrepanje. Prav tako pa na ta način um, vzpostavljamo nek okvir, kako naj komisija ukrepa, ko izvaja pravila, ki jih imamo. Prvo kot prvo gre izpostaviti to, da v Evropi in Evropski uniji imamo zdaj gospodarsko rast, gospodarstvo si je opomoglo, sicer počasi pa vseeno. In to je bilo možno po zaslugi ekspanzivne monetarne politike, ki pa ne more trajati zelo dolgo. Tudi predsednik Evropske centralne banke je povedal, da ta ekspanzivna monetarna politika ne more trajati v nedogled, zato ker pomeni uh, določena finančna tveganja. Kar pomeni, da je gospodarska rast, ki jo trenutno imamo, zelo krhka. Pomembno je, da izvajamo reforme, ki bodo zagotovile tudi dolgoročno vzdržno trajnostno uh, gospodarsko rast. Prav tako pa potrebujemo, potrebujemo reforme, ki bodo pritegnile več investicij in ki bodo okrepile konkurenčnost evropskega gospodarstva. In mislim, da se skoraj da vsi strinjamo, da je treba uh, delati v to smer, da se je treba osredotočiti na to. Potem pa je tu še razprava o paktu za stabilnost. Komisija je pripravila svojo fiskalno stališče, ki je zdaj malce bolj fleksibilno. In to bo res tisto, uh, tisti center političnih razprav v prihodnosti. Prvo kot prvo bi želel izpostaviti nekaj. V času velikih negotovosti je izjemno pomembno, da ne, da ne postavimo pod vprašaj uh, temelje za stabilnost. To pa je pak za stabilnost. Če bomo ustvarili neke negotovosti glede pakta stabilnosti, bomo um, ustvarili zelo negotovo situacijo za evropsko gospodarstvo. In gospod predsedujoči evropskem gospodarstvu, zares ne potrebujemo več negotovosti. Samo ozremo se okoli in lahko vidimo tako, da potrebujemo stabilnost, ki jo nudi pakt za stabilnost in rast, prav tako pa pakt za stabilnost um, pomeni neko dodano vrednost na gospodarstvo kot tako če bomo zdaj začeli odpirati palice stabilnosti in če bomo začeli pod vprašanje postavljati zakonodajo, ki jo že imamo, bomo na ta način tvegali, da bomo spodkopali pravzaprav dolgoročno verodostojnost evropske gospodarske rasti in pa naložb v Evropi. Samo pogledajmo si polpreteklo zgodovino in videli bomo, da na ta način nismo, da deficiti niso um, ustvarili gospodarske rasti. Ne, zaradi primakljaja imamo samo več gospodarske negotovosti in više dolgove. Če bi bila rešitev za evropsko gospodarstvo to, da bi um, stimulirali gospodarstvo z velikimi primakljaji, bi videli gospodarsko rast v veliko večjih proporcijah, kot jo vidimo danes. Primankljajev res ne manjka v evropskih državah. Videli pa smo, da primankljaji ustvarjajo večji dolg, tudi obrestne mere so potem više na ta dolg, prav tako pa to pomeni dolgi, na dolgi rok manj strukturnih reform. Na ta način pravzaprav zdržujemo tiste slabe strukture v našem gospodarstvu in to vrstno ukrepanje pomeni, da na dolgi rok ne bomo konkurenčni. In dlje, kot bomo nadaljevali v tej smeri, bolj bomo spodkopali evropsko gospodarstvo. Samo pogledajte po Evropski uniji in videli boste, da tiste države, ki so konsolidirale javne finance in izvajale strukturne reforme, tam je bila ustvarjena gospodarska rast in delovna mesta. Bistveno je, da še nadaljujemo z delom v to smer. Če ne, bodo težave samo vedno večje. Vendar nekateri kolegi pravijo, da lahko s primankljaji končamo pravzaprav z vrčevalnimi ukrepi. Ampak jaz sem ravno obratnega stališča pravzaprav. V državah, kjer so se uh, primankljaje razbohotili, so tudi vrčevalni ukrepi veliko strožji v državah članicah, kjer, ki so izvedle fiskalno konsolidacijo, pa so ustvarili stabilno platformo za naložbe, rast in uh, nova delovna mesta. In to je očitno v različnih državah članicah. Mislim, da je naša odgovornost da gospodarska politika še naprej gre v smeri večje gospodarske rasti. Če ne, bo samo še več vrčevalnih ukrepov zaradi višjih primankljajev. Pa še nekaj bi želel izpostaviti. Pravno stališče pravzaprav. Zakonodajo na tem področju že imamo. Dožnost komisije pa je, da zagotovi, da se ta zakonodaja tudi izvaja. Zdaj komisija pristojna za spreminjanje pravil, ki jih že imamo komisija jih mora samo izvajati. Evropska unija je unija zakonov in to je tudi, ta zakonodaja je tudi bistven del našega pravnega akija. Mislim, da moramo začeti z razpravo o um, bolj kakovostnih proračunih. Uh, Predsedevče, nikoli nisem razumel, zakaj zagovarjajo, da mora biti, da je tista najpomembnejša potrošnja pod tremi odstotki. Ne, najprej moramo uporabiti proračun, ki ga države članice imajo in ga, nama, in ga nameniti prioritetam. Če se pa karkoli spremljamo, spremeni, pa gremo pod meja teh odstotkov. Ne vem, zakaj se tega lotevajo ravno obratno. Sicer tiste najpomembnejše postavke proračune so vedno uporabljanje kot argument, zakaj a, moramo okrepiti oziroma povišati deficite. Obratno se moramo tega lotiti, prav tako pa moramo pač primerno izvajati zakonodajo, ki jo imamo in poskrbeti za to, da bodo izvedene reforme in da bomo konsolidirali javne finance. To zares potrebujemo. No, želim pa izpostaviti tudi to, da je moje osebno središče in pa središče naše politične skupine takšno, da moramo poskrbeti za to, da bo komisija zares, zares odigrala vlogo varuha pogodb in da bo izvajala obstoječo zakonodajo. Veselim se razprav s poročevalci v senci. Vem, da bomo te razprave imeli. Milo rečeno, razlike med nami so, obstajajo. Ampak hkrati je pomembno, da tudi mi kot parlament eh, zagotovimo oziroma da ubranimo zakonodajo, ki smo skupaj sprejeli. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gre besedo poročevalcem v senci. Najprej Pedro Silva Pereira za skupino socialistov demokratov. Uh, hvala. Na začetku bi se. Zahvaljujem poročevalcu za vse komentarje. Pripričan sem, da bomo lahko konstruktivno sodelovali in dosegli tudi primerne kompromise. Ampak ja, strinjam se z vami, dela pred nami je še ogromno. Če želimo doseči nek dogovor in kompromis. Pri tem pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da imamo glede te teme zelo različna mnenja. Ampak menim, da bo možno doseči ta kompromis, to je bilo možno tudi v preteklosti, sam pa lahko izrazim samo upanje, da bomo lahko pripravili dokument, ki, bi, ki bo zares odražal politično voljo tega parlamenta. Prvo kot prvo, naj bo komentiran, kakšna je trenutna situacija. Uh, Vsi mislim, da se lahko strinjamo, da gospodarstvo zdaj okreva, vse skupaj je zelo krko, fragilno, ampak kljub vsemu. Obstajajo pa resne težave glede raznolikosti te gospodarske rasti tako v Evropski uniji kot v evroobmočju. Ampak upoštevajoč to, situacijo je komisija povedala, da moramo storiti nekaj drugega, nekaj drugačnega. V preteklosti smo pripravili dokumente, ki smo prosili za več a, naložb za gospodarsko okrevanje a, in tako naprej, pač a, na to temo smo sprejeli dokumente in komisija. Pa zdaj trdi, kot ste povedali sami, da moramo poleg monetarnih ukrepov sprejeti tudi druge ukrepe, zlasti na področju fiskalne politike in eh, strukturne politike. No, komisija pa je še več na to temo povedala zdaj v tem dokumentu. Komisija je povedala, da se moramo zdaj zares osredotočiti na te druge uh, ukrepe. Povedali so, da moramo uporabiti vse ukrepe monetarne, fiskalne in tako naprej, ampak zdaj se moramo sredotočiti na druga politična področja, torej ne na monetarno politiko. Zato, da bi zagotovili, da bo z nami ostalo to gospodarsko ukrevanje. Komisija je povedala, da bi morali storiti več v okviru fiskalne politike to je neko relativno novo stališče komisije, ni pa to nekaj novega v evropskih razpravah. Evropska centralna banka eh, poziva k temu, da bi eh, ukrepali več tudi na strani fiskalne politike. Predlog komisije je bil podan v obliki eh, konkretnega predloga Eh, za pozitivno fiskalno stališče za evroobmočje. Evropska komisija je predlagala tudi določene številke, sicer ne cela pet odstotka eh, BDP-ja. To je torej zelo konkreten predlog. Gre za pač politični predlog Evropske komisije. In prvo vprašanje, ki si ga moramo postaviti, je, kakšen bo političen odgovor Evropskega parlamenta na ta predlog. Vidim, da si predlagal, da rečemo, da smo se seznanili z tem predlogom. We take note. Jaz bi zares pozdravil neko bolj pozitivno formulacijo in pristop Evropskega parlamenta glede tega specifičnega predloga z njim komisija namreč naslavlja konkretna težava, če želimo imeti več eh, naložb, če želimo se boriti proti brezposlenosti, moramo zagotoviti bolj eh, pozitivne ukrepe na eh, področju fiskalne politike. Evropska komisija nas ne prosi, da se odpovemo, da se odpovemo izvajanju pakta za stabilnost in rast. Tu se ne izbiramo, tu se ne odločamo med uh, rastjo in uh, deficitom. Razprava ni dualistična. Vemo, da je možno doseči dobre rezultate na področju naložb in da lahko ustvarimo gospodarsko rast s fiskalno politiko vrčevalni ukrepi pa lahko tudi negativno vplivajo na pač naše cilje na področju fiskalne politike. Prvo kot prvo, mislim, da moramo na parlamentu imeti razpravo. Ne smemo ignorirati eh, te debate in moramo zazeti jasno politično stališče v zvezi tem. Pa še nekaj bi želel dodati. Eh, razumem. To razpravo. Eh, o verodostojnosti pravil. Ampak ne vidim potrebe potem, da bi tu imeli sklic na to, da je Evropska komisija eh, pripravljena upraviti inštrumente pod postopkom za presežni primakljaje. To sploh ne sodi v to razpravo. To je uh, del razprave o sankcijah za Portugalsko in Španijo in v zvezi s tem je parlament že sprejel svoje stališče. Tam je bila prava odločitev, da se sankcije ne izvaja. To so torej največji pomisleki, ki jih imamo mi kot skupina, želel pa bi izpostaviti še dva. Prvi pomislek se nanaša na naložbe. Evropska komisija izpostavlja potrebo po investicijah in pripričan sem, da uh, vi kot poročevalec uh, vse tega zavedate, ampak uh, ta sklica investicije je povezan tudi z investicijskim načrtom za Evropo. Mislim, da, je, da komisija omenja tudi potrebo po tem, da uh, se ta naložbeni načrt podaljša zaradi česar bi tudi kot parlament morali sprejeti jasno stališče v zvezi s tem. Potem pa tu še socialne težave in konvergenca. Tudi tam mora biti naše sporočilo zelo jasno. Tu namreč ne govorimo samo o gospodarskem okrevanju, ampak tudi o razlikah, ki obstajajo v Evropski uniji glede gospodarske rasti in gospodarstva nasploh, kar trenutno ubija Evropski projekt. Uh, Prepričan sem na koncu, da bomo uspeli doseči kompromise v zvezi s tem vprašanjem. Hvala. Um, e Hvala, to je minil VKR, Robert Zile. Uh, Hvala, predsedujoči. Tudi sam bi se najprej želel zahvaliti našemu poročevalcu in pa tudi uh, začetni izjavi poročevalca, ki je bila zelo zanimiva. analiza opredeljuje večje težave v Evropski uniji, tako Evropske unije kot, Evrops kot eh, evromoča. Imamo visoke primankljaje, visoke dolgove, nimamo dovolj naložb in določene države članice še niso izvedle potrebnih strukturnih reform. Zaradi tega je mm, nastavljeno ta, ta politični problem. Všeč mi je bilo tudi to, kar je povedal poročevalec v zvezi s tveganji uh, spreminjanja uh, pakta za stabilnost in rast. Prav tako pa se mi je zdelo zanimivo to, katera inštitucija mora v Evropi izvajati pravila, ne pa da jih piše. No. Kljub vsemu pa menim, da bi lahko poročilo izpostavili tudi druga neravnovesja. Tu se nekako vsi izogibamo temu, da omenjamo um, presežke tekočih, tekočih računov. Um, vsi, oziroma pač uh, finančni tisk, uh, akademiki in tudi komisija so omenili, da so te um, trgovinski presož, presežki uh, razlog za neravnovesje v evromoče. Tega poprečilo ne omenjamo. Kot je komisija pravilno izpa, o, o, izpostavila, so v državah, kjer imajo visoke dolgove, eh, zagotovili dober napredek, ampak zaradi presežkov tudi v najbolj razvitih državah, članicah Evropske unije nastajajo težave. In ti presežki se, a, se še večajo. In dobro bi bilo, če bi to omenili v poročilu. Politično se spominjamo, pred parimi leti so se sestali ministri za finančna vprašanja in so primerjali to z nogometno tehmo. Naprimer, nekateri klubi igrajo boljši nogomet kot ostali, zakaj bi jih morali kaznovati, ampak hkrati vidimo, da tudi v športu, da pač ni več zanimivo, če se skozi zmagujejo isti, zato ker rezultat pozna že vnaprej. To je problematično za igro nogometa in to bi lahko premenili tudi za trenutnimi um, ravnovesi na področju gospodarstva. Mislim, da moramo biti tu odločni in eh, pokomentirati tudi vprašanje eh, preseškov, tako če rečemo. Investicije so tudi pomembne, ampak pomembno je, da v Evropi zagotovimo prave investicije. Še bolj pomembno pa je vprašanje distribucije tehnološk po Evropski uniji. Imamo sicer določene investicijske načrte v Evropski uniji, prav tako se predlaga, da bi eh, podaljšali ta načrt in zneske celo podvojili. Mislim, da nekih da moramo eh, storiti tudi več, da bi v javnosti eh, spodbudili to, da imamo naložbe tudi v bolj tvegane projekte. Vsi se razumem, zakaj se osredotočajo na bolj varne investicije, ampak mislim, da bi morali pri tem upoštevati tudi to, da je treba zagotoviti neko bolj ravnotežen razvoj Evropske unije. Hvala. Thank you for the ALDE group. Najlepša hvala. Ljive Vernik o imeni skupine ALDE. Uh, thank you, Good afternoon. I would... Hvala, gospod predsedujoči. In lepo pozdravljeni vsi. Pričevalce se zahvaljujem za osnutek poročila. Odlično je, da je poročevalec zagotovil, da smo v poročilu zelo fokusirani in sredotočeni. Tudi mi pozdravljamo sklepe komisije glede letnega pregleda rasti. Tudi mi smo naklonjeni predlagani strategiji, in sicer da bi imeli trikotnik investicij, strukturnih reform in uh, odgovornega upravljanja javnih financ. Želela pa bi izpostaviti par ključnih vprašanj za nas. Prvo kot prvo, eh, kako pomembno je investirati v znanje, inovacije in IKT. To mora biti zelo visoko na agendi. To so namreč res tiste prave gonilne sile eh, za gospodarsko rast in delovna mesta v Evropi. Imamo priložnost, da zagotovimo, da bo to naša prednost, ko bomo tekmovali z drugimi državami. Zato pa bomo morali začeti vlagati v ta področje, ne samo na ravni držav članic, ampak tudi na ravni Evropske unije, pa tudi zasebne investitorje moramo pritegniti. Potem je ključno vprašanje tudi dostop do financiranja zlasti za uh, inovativna podjetja, ki hitro rastejo. Ampak v letem predlogu rasti komisija ugotavlja, da imajo to vrstno podjetje kreativ hitro težave pri dostopu do financiranja, kar pomeni, da so naši trgi kapitala um, nezadostni, ne delujejo tako, kot bi morali. Morali bi torej zagotoviti, da se na bolj ambiciozen način začne izvajati unija kapitalskih trgov. Prav tako želimo, da bi hitro začeli uporabljati um, panevropski sklad skladov s pomočjo javnih investicij. Na ta način bomo sprostili tržne naložbe, kjer to najbolj potrebujemo. Tudi, v, tudi z EFSIOM bi morali financirati projekte, ki imajo čezmejne razsežnosti, zlasti na področju znanja, inovacij, um, izobraževanja in IKT-ja. Mnenja smo, da um, v IKT-je ne ulagamo dovolj. EFSI mora podpreti tudi priporočilo za Evropsko unijo kot celoto, Kar zadeva konkurenčnost, pa tu ne gre samo za vprašanje, kako okrepiti konkurenčnost. Gre tudi za to, kako zagotoviti pravično konkurenco. Dumping izdelkov škoduje naše gospodarske rasti in delovnim mestom. Zato je zaščita pred nepravično konkurenco, to mora biti tako pomembno kot krepite konkurenčnosti. Če ne, bomo, je to isto, kot če bi poskušali um, počistiti tla, medtem ko imate odprto pipo z vodo. Poročevalec je tudi izpostavil par pomembnih točk in ja, tudi mi se strinjamo, da ima komisija zelo pomembno vlogo, in sicer je varuh in izvajalec pogodb. Brez komisije oziroma brez tega bi Pakt za stabilnost in rast je izgubil svojo verodostojnost. Poročevalec tudi pravilno izpostavlja, da bodo morale države članice preučiti tudi, kako kakovostni so njihovi proračuni. Ampak sestava proračunov in pa proračunske postavke kot take so v pristojnosti držav članic. Države članice bi mor, bo, bojo morale biti bolj učinkovite in pametnejše glede a, svojih proračunov. Komisija pa jih mora spodbuditi, da vere preusmerijo iz potrošnje na investicije, ki bodo ustvarjale rast in delovno mesto. Ne na zadnje bi želela še nekaj povedati glede manevrskega prostora, ki ga države članice imajo na področju fiskalne politike. Ta manevrski prostor se mora spazljivo oceniti in upoštevati tudi to, kakšne so dolgoročne obveznosti. Komisija in pa poročevalec pravilno so stavljene izzive, s katerimi se moramo soočati zaradi demografskih sprememb. Vse več eh, starejših občanov eh, bomo imeli v naših državah in tudi vsi bomo dlje živeli. Zato mora država članice upoštevati in vključiti um, to dejstvo tudi v eh, svoje reforme na področju pokojninskih skladov in socialnega vprašanja. Uh, Tako da moramo premisliti tudi o tem, kakšen vpliv bo na to imelo, kakšen vpliv bodo te implicitne obveznosti glede pokojnin imele na javni dolg. Šele ko bomo zares razumeli, kakšen je tisti pravi manevrski prostor na področju fiskalnih ukrepov, bomo lahko ukrepali. Mi podpiramo torej to poročilo s parimi pojasnili in priporočili. Hvala, Miguel Vegas, za gube. Ora, boa tarde. Bom, uh, eu registro. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi. Uh, prisluhnil sem tej razpravi in moram reči, da sem malce zaskrbljen. Še vedno investiramo neke truizme glede primakljaja in trdimo, da uh, primakljaj povzroči večji dolg. Ja, to je samo po sebi umevno. Ampak na ta način eh, nekako ignoriramo tisto pravo vprašanje tule. Ko nastane kriza, ko, ste, ko, na, ko pride do gospodarske recesije, je vprašanje, ali vi kot vlada uporabljate primankljaj za to, da stimulirate popraševanje in na ta način ponovno zaženete gospodarstvo. To je tisto pravo vprašanje. Vse primankljaje nikoli niso, vse primankljaje nikomor niso všeč kot taki. Glede kredibilnosti pa se strinjam, da je pač verodostojnost izjemno pomembna zdaj. Tudi kriza verodostojnosti evra in pa celotna struktura, ki evro podpira, vse uredbe, direktive in tako naprej. to ni nekaj, kar bi bilo povezano samo z situacijo v eni specifični državi članici. To je povezano s izvajanjem pravil že od samega um, začetka evra in z um, sprejetjem pakta za stabilnosti in rast leta 1997. Um, Pakt se izvaja asimetrično, nekatere pravila veljajo za določene države, za druge pa ne. Leta 2004 so nekako prekinili izvajanje pakta za stabilnost in rast za, za Nemčijo in Francijo. Eh, sprejela se, so se potem tudi kontraproduktivni vrčevalni ukrepi in državljani zares ne razumejo več. Zakaj je v imenu reševanja finančnega sistema je treba zdaj usiljevati vrčevalne ukrepe, ki teh temeljnih eh, težav ne odpravijo? To je tisto pravo vprašanje. Zaradi tega je nastal tudi paradoks mislim, da bi morali pač temeljito premisliti o tem, kakšna je trenutna situacija na portugalskem. Lani smo imeli volitve in zdaj imamo novo koalicijo, novo razmerje meči, ki je pravzaprav odpravila vse vrčevarne ukrepe, prav tako je um, so znižali število delovnih ur na teden, prav tako so uh, zvišali davke na določeno uh, ravnjo, prav tako so um, ustavili vse privatizacijske, pro, privatizacijske programe in kljub vsem grožnjam, ki jih je naša vlada prejela strani običajnih osumljencev, vsi so trdili, da bo. Um, da se bo Portugalsko potopila, ampak ne, nismo se potopili, našemu gospodarstvu gre zelo dobro, raste. Tudi proračun zdaj bolje izvršujemo in to je imelo tudi dobre, dobre posledice na primankljaje, na dolg. In to mislim, da pod vprašaj postavlja to dogmo vrčevalnih ukrepov. S tem poročilom pa mislim, da še naprej nadaljujemo z nekim fundamentalističnim tolmačenjem pakta za stabilnost in rast. Pač želite sprejemati varčevalne ukrepe ne glede na realnost. Pozabljate na posledice, ki jih to vrstno izvajanje pravili ima. Večina držav, članic, eh, veliko pač pravil iz evromoče ne spoštuje in tudi v tem primeru bi se morali odzvati podobno. Če ne, bomo pač še naprej premlevali ta ena in ista vprašanja, poskušamo eh, okrepiti investicije in tako naprej. Na portugalskem so se investicije zrušile pravzaprav in brez investicij ne, more, ne, more, ne morete imeti dobre gospodarske unije. Ampak kaj, pol, kaj, kaj potem storiti v tej situaciji? Naj samo zaupamo pač neoliberalnim pristopom, zato da bi. Oziroma, nismo videli nikakršnih eh, konkretnih dobrih posledic izvajanja teh pravil situacija se ni zboljšala? Mislim, da mora država imeti veliko vlogo v gospodarstvu in skrbi me ta predlog. V 20. točki izražamo pomisleke v zvezi s tem, da bi bili fleksibilni glede pravil o primankljaju. Ampak kakšne, o kakšnih sankcijah, sankcijah govorimo? Je to zdaj stališče parlamenta? Je to način, na katerega pač poskušate zagotoviti nek konsens v zvezi s tem dokumentom? Ta predlog je, po mojem mnenju, zelo provokativen. mi na to poročilo ne gledamo kot na neki dejalen dokument. Moramo namreč upoštevati, kakšna je realnost, kakšne so realne potrebe v naših državah. Premisliti bi morali tudi o tem, kako politiko prilagoditi specifičnim situacijam v različnih državah. In sicer tako, da bi se izognili temu, da bi zopet nastala kriza in da bi zagotovili gospodarsko okrevanje, ki bo dobro za vse države članice, ne samo za nekatere. To je ena izmed največjih težav, ki jo trenutno imamo v Evropski uniji in ki ogroža tudi eh, kredibilnost celotnega ustroja. Številni imajo občutek, da ta postopek integracije ni nekaj neutralnega da to ni nekaj, kar bi se izvajalo pravično in nekopravno za vsako državo. Pač nekatere države imajo interese, ki so se, tako kaže, pomembnejši od interese v drugih državah. Hvala. EFD, Marko Vali. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Z velikim zanimanjem sem prebral uh, poročilo Gvinarja Hkmarka in že tri leta se ukvarjam z to temo evropskega semestra. Moram povedati, da eh, je ta politika v nasprotju z našo vizijo gospodarskega upravljanja. Z velikim zanimanjem sem sledil tudi razpravi na plenarnem zasedanju v Strasburgu eh, in sicer smo o tem razpravljali pri novembrskem zasedanju in pridružil se tudi vprašanjem, ki so jih poslanci ELS zastavili kolegom socialistom. Mislim, da v tem trenutku zares eh, potrebujemo eh, konkretne uspodbude za rast, za zeleni razvoj. Eh, Nespremljiva je deprecijacija evra in pa nizke cene, kajti to je politika, ki ne more trajati večno. Potrebujemo strukturne spremembe v gospodarski politiki in potrebno je spremeniti naš eh, pristop. To, kar je zapisano v tem eh, poročilu, eh, se nanaša zgolj na predvolilno kampanjo. Gre za poročilo, ki je v skladu s potrebami ELS, ni pa to v skladu z politiko tega parlamenta. In temu kot poslanec nasprotujem še bolj kot kdajkoli prej potrebna so ulaganja v eh, države eh, Južne Evrope. In upam, eh, da bodo spoštovana pravila, kar zadeva presežek v Nemčiji, kajti to predstavlja največje gospodarsko neravnotežje v tem trenutku. Potem pa je tukaj evro območje in uh, vsi uh, izvedenci, uh, kot recimo Stiglic in uh, drugi, menijo, da je uh, evroobmoče neuzdržno in sicer uh, zaradi tega, uh, ker ne bodo nikoli spostavljeni kriteriji za ustrezno upravljanje evroobmočjo. In zato ne vem, zakaj bi nadaljevali z tem projektom, ki povzroča neravnotežja in eh, še eh, hujše neravnovesje, eh, kot eh, si ga sploh lahko predstavljamo. Zato ne vem, zakaj nekatere skupine podpirajo to politiko gospodarskega upravljanja, ki je povsem v nasprotju z evropskimi politikami to vodi v eh, navskrižje in utrenja med narodi. Zradi tega mislim, eh, da si je potrebno to temo še enkrat eh, ogledati. Naši predlogi sprememb so namenjeni temu, da pokažemo, da je evroobmočje neuzdržno v tehničnem in političnem pogledu in sedaj potrebujemo hitre odgovore za naše državljane. Potrebno je poskrbeti za javne naložbe, predvsem v državah na jugu eh, Evrope. Eh, kajti to je edini način, da popravimo grozljivo družbeno situacijo, v kateri se nahajajo eh, južnoevropske države. Naj vas spomnim, da se je 60 odstotkov italijanov uprlo vladi, ki je pričela z izvajanjem reform, pri tem pa ni upoštevala katastrofalnih posledic recimo eh, znižanje eh, plač oziroma zmanjšanje vrednosti plač, eh, to je bila prva izmed posledic. Torej, mislim, da če želi Evropa preživeti, mora preseči to vrstne dogme. V nasprotnem primeru bodo državljani glasovali za tiste politične opcije, ki si drugače predstavljajo Evropo tisti, ki predlagajo to vrstna besedila, kot, eh, je, kot ga je predlagal naš kolega, kmalo ne bodo več sedeli v teh vrstah. Hvala. Nihče ni več prosil za besedo. Gospod Langen, izvolite. Ja, ja. Kdo še? No. Po tvojem zadnjem prispevku sem eh, se javil, kaj ti italijanski kolega meni, da ker ima italijanska vlada težave z referendum, kolega, ki sedi pred menoj, kmalo ne bo več imel sedeža v tem parlamentu. To je bila prav posebna vrsta pripombe v tem parlamentu. Ampak želel sem povedati še nekaj. Namreč. Preprosta uh, formula je, uh, da uh, naj uh, bi. Uh, država več vlagala, ampak to, kot smo videli, ne deluje, kajti potrebno je zagotoviti sredstva za tiste projekte, ki poskrbijo za ustvarjanje eh, novih delovnih mest eh, in eh, v tista vlaganja, ki bodo dobičkonosna. Ja, res je, da smo spodbujali strukturne reforme, ki nimajo to vrstnega učinka. Eh, in naj omenim še eh, dober gospodarski položaj Nemčije v euroobmočju, ki ga je izpostavil kolega. To še zdaleč ni razlog za reforme v posameznih oziroma za neizvajanje reform v posameznih državah. No, eh, Nemčijo se mogoče podcenjuje, kar zadeva njeno gospodarsko moč. Eh, in eh, pred eh, nekaj leti je bilo govora o tem, da se Nemčija razvija v bovnika Evrope. To bi se zdaj lahko zgodilo v Italiji, ampak v Nemčiji so potem bile izvedene reforme, ki so bile potrebne tudi zaradi mednarodne konkurenčnosti. Ne gre zgolj za evroobmočje, gre za. Uh, konkurenco strani Kitajske, ZDA in tako naprej. Ne moremo enostavno reči, da mora država eh, zagotoviti več sredstva in s tem bodo rešeni vsi problemi. Torej, potrebujemo tehtno analizo, potrebujemo jasen pregled eh, in pa usmerjanje na ulaganja, ki bodo zagotovila delovna mesta. V nekaterih državah članicah pa bo potrebno izvesti tudi reforme in med te države še naprej spada tudi Nemčija. Ja, Hvala. Gospod Meres. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jaz velik pomen priposujem temu, da eh, Evropski parlament poda svoje mnenje glede letnega pregleda rasti, kajti to eh, je šele začetek celotnega cikla. Eh, poročevalec je predstavil pogled, eh, ki eh, je morda zanj eh, neke vrste pogled od zunaj, pogled na evroobmočje. Ali me slišite sedaj? Torej, če Eh, nisi v osrčju eh, evroobmočja, v osrčju delovanja evroobmočja, eh, se pač to zgodi, ampak skrbi me, da Evropski parlament ne bi imel sploh nobenega mnenja. To se je že zgodilo. Torej, v tem poročilu gre za korak nazaj v primerjavi z napredkom, ki smo ga že dosegli tekom prejšnjega poročila. Ne gre za pregled situacije v vsaki eh, državi članici. Vse države članice morajo strogo spoštovati pakt stabilnosti in eh, rasti. Eh, potrebujemo pristop, ki bo bolj prožen in hkrati tudi inteligentnejši. To pomeni, da potrebujemo tudi pregled nad delovanjem evromočja in pri tem je seveda potrebno, Eh, predstaviti ustrezen eh, proračunski osnutek za Evropsko unijo in to je velik izziv. Eh, zavedati se moramo, da smo kot Evropski parlament zahtevali, da Evropska komisija prične z izvajanjem reform v tej smeri in korak naprej bi bil enostavno katastrofalen gospod Hkmark, opravičujem se, ampak mislim, da so nekateri vaši predlogi nekoliko zastareli. Kaj ti pravite, da je monetarna politika eh, dosegla svoje meje? Uh, ja, če je temu tako, uh, potem uh, morajo to vlogo monetarne politike prevzeti drugi in vi pravite, da naj to storijo uh, države članice same uh, in sicer zgolj z okropitvijo uh, konkurenčnosti. In Eh, to seveda vodi v začaran krok, v eh, notranjo eh, devalvacijo in to ne vodi nikamer. To nas vodi le v recesijo. In zato bi rada zastavila vprašanje poročevalcu zakaj imamo načrt, eh, Junkarjev načrt in zakaj se vsi strinjamo, da je potrebno ta Junkarjev načrt eh, obnoviti. Res je, da potrebujemo ulaganja v Evropski uniji, še prav posebej v euroobmočju. Ali ne menite, da potrebujemo poleg Junkarjevega načrta v eh, smernicah Evropske komisije za delovanje evropskega gospodarstva in v specifičnih priporočilih za posamezne države? Eh, ali ne menite, da bi morala komisija upoštevati eh, to potrebo? Gospod Sen? Ja, jaz imam le eno vprašanje, kritično vprašanje. Eh, delujete znotraj nekega okvira, ki je bil zares modern. V, v zgodnjih 90-ih letih. Ali ne menite, da potrebujemo bolj kritičen pristop? Ali gospodarski, socialni, finančni in drugi standardi zgodnih 90-ih let še zmeraj ustrezajo današnjemu svetu? Ali ne menite, da bi morali tudi o tem razpravljati? Gre za kritiko tega, kar počnemo. Gre za uporabo urodij. Ali so ta urodija zares eh, primerna za soočanje z izzivi? Eh, s katerimi se spopadamo danes. Kaj pa metode za oceno situacije, v kateri smo se znašli? Ali eh, te metode dovoljujejo resnično sliko eh, realnosti? Ali nam pomagajo pri sprejemanju nadaljnih odločitev? Ali bomo s tem ustvarili nova delovna mesta in tako naprej? Pred nedavnim je bil z nami guverner francoske centralne banke in rekel je, da je prišlo do eh, zmanjšanja eh, oziroma znižanja vlaganj eh, ne le v Evropi, ampak tudi v ZDA. In tukaj gre tako za zasebna, kakor tudi za javna vlaganja. In vprašanje je, kaj je povzročilo to situacijo. Ali ne menite, da bi morali razpravljati tudi o metodologiji, ki jo uporabljamo, o ocenah, ki jih podajamo? Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati ne, neoliberalno resničnost, v kateri se nahajamo. Potrebno je ovrednotiti eh, naše koncepte eh, sprejemanja realnosti. Gre za izjemno eh, spremenjeno situacijo v primerjavi s situacijo v zgodnih 90-ih. Globalizacija je izjemno napredovala in sicer na mednarodni ravni in ljudje se bojijo da to, kar počnemo, preprosto ne ustreza uh, njihovim potrebam, uh, njihovi zaskrbljenosti in tako naprej. Kar naprej ponavljamo ideje, uh, ki omogočajo oligopolarizacijo na globalni ravni. To je resnica. In uh, to uh, postaja že pravi trend. trend. Vse, kar počnemo, vse, kar. Uh, govorimo ne odseva potrebe eh, evropskih državljanov, eh, poleg tega to ne ustreza trenutni situaciji eh, v Evropi. Gre zgolj za potrebe nekaterih oligarhov. Ali ni res, da bi morali ponovno razmisliti o trenutnem kontekstu? Ne gre zgolj za rezultate, ampak tudi za uh, samo metodologijo. San, ali... Najlepša hvala. Zanima me, če bi še kdo želel besedo. Ne. Potem pa damo besedo zopet poročevalcu. Najlepša hvala, hvala lepa za eh, ta razmislek, pa tudi za kritične pripombe. Eh, gospa Beres, Junkarjev načrt imamo, zato ker potrebujemo več ulagan v Evropo, vendar pa mislim, da nihče ne verjame, da lahko zagotovimo zadostno raven ulagan v Evropi zgolj z uporabo evropskega proračuna ali pa z javnimi sredstvi. Potrebujemo zasebna vlaganja in če želimo zasebna vlaganja, potem moramo najprej zagotoviti stabilnost in potrebujemo dolgoročno perspektivo in nizke obrestne mere. In eh, naj eh, spomnim vse kolege danes tukaj, kaj se je zgodilo, ko smo bili eh, zelo eh, prožni za proračunsko politiko. Kaj se je zgodilo v posameznih državah? Mislim, da se je to zgodilo v večini držav. Javni primankljaj se je povečal eh, in torej večja je prožnost, večji so problemi. Kot je bilo že omenjeno, eh, sta se eh, Francija in Nemčija odločili, da ne boste sodelovali in to je povzročilo določene probleme. Eh, primankljaj je narasel in potem eh, vlagan več ni bilo. Govorimo o resnični situaciji, o teorijah, ampak če si ogledamo evropsko gospodarstvo, potem lahko vidimo, da je v Evropi vsaj osem držav, ki imajo presežen primankljaj. In to uh, ni privedlo do nobenih ulaganj. To je vodilo zgolj v še večji primankljaj in v sprejem uh, varčevalnih ukrepov. Kajti, ko si več ne moreš izposojati denarja, ko več ne moreš eh, financirati lastne politike, potem pričneš seveda varčevati. Če želimo doseči soglasje, ja? potem se moramo osredotočiti na to, kaj lahko storimo za to, eh, da eh, bi se lahko uspešno soočili z globalno konkurenco. In to lahko eh, dosežemo le, če bomo poskrbeli za inovacije, če bomo poskrbeli za vlaganje tudi zasebnega sektorja, kajti zelo dobro vemo, da je eh, v globalnem gospodarstvu na voljo veliko sredstev, ampak postati moramo atraktivnejši. Če pa bomo izgubili eh, nadzor nad javnimi financami, potem bomo vlagatelje le prestrašili, prestrašili. In eh, nobene večje grožnje ni za evropsko gospodarstvo, kot je grožnja zmanjšanja verodostojnosti evropskega gospodarstva. Hm, zatiskajmo se oči z primankljajem, nismo spodbudili evropskega gospodarstva. Potrebno se je soočiti eh, z problemi in kjer se je to zgodilo, je prišlo do oživitve gospodarstva, do ponovne vzpostavitve rasti. In upam, da bomo lahko razpravljali ne le o paktu stabilnosti in rasti, ampak tudi o strukturnih reformah. Kaj ti? Ne moremo vsega tega izkoriščati kot alibi za neizvajanje strukturnih reform. Večji eh, proračunski primankljaj ne pomaga, povzroča le več težav gospodarskih in socialnih. Seveda moramo razpravljati o tistih državah članicah, ki eh, imajo eh, fiskalne možnosti, ampak eh, naš cilj je, da poskrbimo za stabilnost finančnih trgov imamo seveda ustrezno zakonodajo, ki jo moramo tudi spoštovati. In upam in mislim, da bomo lahko imeli plodno razpravo o tem, kako zagotoviti eh, kakovostne finance. Potrebne so strukturne reforme, ki bodo pritegnile investitorje in tako naprej. Pri tem pa moramo upoštevati pravila, ki smo jih sprejeli, kajti v nasprotnem primeru bomo spodkopali stabilnost finančnega sistema. Najlepša hvala za vašo uglednost, gospa Beres, tolmači glasov iz dvorane Žone Skišima. Primankljaj sam po sebi nam ne bo pomagal. Najlepša hvala, gospod Omek. Želel bi samo zaključiti s to razpravo, kakšna je časovnica. Za predloge spremem pa imamo 14. decembra ob 12. uri, to je rok, 12. januar, pa bo datum, ko bomo preučili te amandmaje. Na Ekonu bomo glasovali 6. Eh, februarja, na plenarno zasedanje pa bomo to obravnavali 13. februarja, torej teden kasneje. Še kakšno vprašanje? Ne? Dobro, potem smo s tem tudi zaključili to točko na dnevnem redu. Naslednja točka bo o petih, tako da bomo imeli petminutni odmor in bomo nadaljevali o petih. Hvala.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 Good afternoon, dear colleagues. We can move to... Dobar dan, ponovno, dragi kolegi. Ne najdem kladivca. Prej je bil tukaj, videl sem ga. Um, Gospod Matu ga je očitno odnesel s seboj. Ampak, kolegi, prosim, ali ste lahko tiho pozdravil skupaj Rand eh, Elke König, je eh, direktorica enotnega odbora za reševanje in sedaj bo potekala javna razprava. Prisrčno dobrodošli. Gospa König je bila na zadnje z nami julija, ko je predstavila prvoletno poročilo. Tokrat pa prihaja k malu po eh, objavi delovnega programa za leto 2017 in seveda Evropska centralna banka v tem trenutku uh, dela s polno paro, pa tudi enotni odbor za reševanje. Uh, gre uh, za uh, zastavitev minimalnih kapitalskih zahtev in tako naprej. In to je zelo pomembno, seveda, tudi za uh, zakonodajni svežen, uh, o katerem razpravljamo. Uh, gre za. Uh, koordinacijo z uh, eh, Telekom in tako naprej. Torej veliko pomembnih uh, tem nas čaka in uh, kar takoj dajem besedo Elke Könih. And... Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, zares sem vesela, da sem tukaj. Ne zdi se mi, nisem mislila, da je že toliko časa minilo, ampak kolikor jaz vem, je to. Eh, četrta predstavitev, odkar je bil naš enotni odbor eh, vzpostavljen. No, naj kar preidem k dobrim novicam. Nadgrajujemo organizacijsko strukturo in pa tudi enotni eh, odbor za reševanje. Nekaj več kot 10 milijonov sredstev imamo in Če smo realistični, nas čaka še veliko dela. Dovolite, da preidem kar k temi, ki nas danes najbolj zanima. Kar zadeva našo misijo, sem že dejala, da smo organizacija, ki se usmerja eh, na prihodnost, eh, na eh, načrtovanje reševanja in uh, o uh, načrtih za reševanje smo razpravljali uh, pri uh, približno 70 uh, sejah v letošnjem letu. Opiramo se na zelo dobro opravljeno delo uh, nacionalnih odborov za reševanje v preteklosti do konca tega leta. Bomo, upam, da imeli pripravljenih 70 načrtov za reševanje in za uh, eh, 30 nadaljnih bančnih skupin bomo imeli prehodne načrte za reševanje. Tukaj gre eh, za uh, nekoliko ohlapnejše prve načrte. Uh, s tem uh, smo opravili velik del dela, ampak to še ne pomeni, da je naša misija zaključena. E, tukaj gre za večletni načrt in z delom smo šele začeli. Tukaj gre za postopek, e, ne eh, za eh, dosego eh, rezultata v eh, trenutku. Eh, spostavili eh, smo minimalne eh, oziroma ukvarjamo se z vzpostavitvijo minimalnih kapitalskih zahtev, kajti izvajanje bo trajalo še kar precej časa. V letu 2017 moramo doseči napredek in izbrati temeljno strategijo za reševanje, biti moramo natančnejši pri naših orodjih, instrumentih, poleg tega pa moramo identificirati tudi ovire eh, pri reševanju. Eh, to eh, ni avtomatična strategija reševanja bank. Gre seveda tudi za to, da upoštevamo kriterije in ovire. Eh, torej eh, v letu 2017 eh, želimo obravnavati vse banke, ki so v naši pristojnosti. Želimo doseči nadaljn napredek pri načrtih za reševanje in poleg tega moramo pripraviti tudi notranje kazalnike, tako da bomo v okviru našega načrta dosledno obravnavali vse banke. Eh, načrtovanje reševanja pa pomeni tudi vzpostavitev minimalnih kapitalskih zahtev. To je ključnega pomena eh, za naš eh, enotni odbor za reševanje znotraj bančne unije. Minimalne kapitalske zahteve so ključnega pomena za to, da bi zagotovili rešljivost bank. Le če bomo imeli zadostne minimalne kapitalske zahteve, bodo banke lahko poskrbele za ustrezen odziv eh, in za ustrezno absorpcijsko sposobnost za pokrivanje izgub. Tukaj ne more iti zgolj na, za opiranje na eh, sredstva davkoplačevalcev. Naj vam zagotovim, eh, da so minimalne kapitalske zahteve ključnega pomena. Eh, in eh, pri tem eh, mora imeti naš odbor dovolj manjverskega prostora za določitev minimalnih kapitalskih zahtev. Minimalne kapitalske zahteve naj bi znašale najmanj 8 odstotkov sposobnosti za pokrivanje izgub, vendar pa bodo morda obstajale više zahteve za največje banke v okviru bančne unije. E, to je trenutno največja ovira pri uporabi enotnega sklada za reševanje e, in e, ne želimo seveda na koncu ugotoviti, da ne bomo imeli zadostne zmožnosti pokrivanja izgub. Lansko leto smo pregledali določeno število bank, gre za določen vzorec eh, bančne unije, ogledali smo eh, si eh, potrebne minimalne kapitalske zahteve glede na delegirani akt, ki je bil sprejet 23. septembra 2016. To je bil torej prvi korak in le v dveh primerih smo ugotovili, da bi 8 odstotkov eh, predstavljalo eh, omejujočo eh, oviro, v večini primerov pa je bilo 8 odstotkov predvsej manj, kot bi banke morali zagotoviti v primeru delegiranega akta. Eh, torej eh, zagotoviti moramo eh, napredek pri minimalnih kapitalskih zahtevah, poleg tega moramo zagotoviti kakovost minimalnih kapitalskih zahtev in eh, ugotoviti moramo, na kateri ravni, eh, torej na ravni holding ali na ravni podružnic eh, bodo te minimalne kapitalske zahteve veljale. Pozdravljamo tudi eh, predlog Evropske komisije ki zagotavlja eh, pot v prihodnost. Eh, Evropska eh, komisija skuša vključiti skupno absorpcijsko sposobnost za pokrivanje izgub v evropsko zakonodajo. Jasno je, da s tem minimalne kapitalske zahteve ne bodo postavljene na glavo, poleg tega pa tudi ne bodo izginile, kot bi si morda nekateri želeli. Tako vsaj menimo menimo, da ta predlog povdarja eh, pomen eh, minimalnih kapitalskih zahtev. Vendar pa si bomo eh, ta predlog še bolj natančno ogledali. Naš odbor sodeluje v tem odboru, še prav posebej, ko gre za izgaja, izvajanje prvega stebra, kajti tukaj je še drugi stebr, ki je ravno tako pomemben. In poleg tega eh, proučujemo tudi eh, politike eh, izvajanja, kako zagotoviti, da bo zagotovljena zadostna prožnost mehanizmom za reševanje. Želimo namreč za res učinkovit instrument za reševanje bank. Ko bo ta predlog sprejet strani obeh zakonodajalcev, bomo imeli uh, zavezujočo zakonodajo, trenutno pa moramo obštevati že obstoječo zakonodajo. Posem se zavedamo tudi izzivov uh, povezanih z spoštovanjem minimalnih kapitalskih zahtev uh, v nekaterih državah oziroma za nekatere banke. Potrebno je zagotoviti boljši ali verodostojnejši mehanizem reševanja ali pa potrebujemo Eh, močnejše banke, eh, kot jih imamo v tem trenutku. Imamo močne banke, gre le za močne in močnejše banke. Bolj nasplošno eh, pa lahko povem, da bomo morali najbrž obravnavati tudi druge teme, recimo pripravljenost na reševanje, sodelovanje z našimi partnerji. Eh, tukaj gre za enotni mehanizem za eh, reševanje, tukaj gre za Evropsko komisijo. Eh, imamo dobre odnose, ampak zagotoviti moramo, da bo postopek potekal tekoče. Poleg tega smo imeli tudi krizne strese, tudi v Združenem kraljestvu in pa v ZDA gre za to, da da preverimo, kaj bi se zgodilo, če propadejo banke izven Evropske unije. Mislim, da je to pomembno za naše nadaljene delo. Poleg tega bomo morali sodelovati tudi z eh, pristojnimi organi v tretjih državah, kaj te eh, banke se običajno ne omejujejo zgolj na evroobmočje. Eh, glede na to naj dodam še nekaj besed o drugih temah. Eh, tretji eh, steber eh, Evropske bančne unije, EDIS, je še zmeraj v pripravah. Potrebujemo dober sistem, kajti ne more iti zgolj za sistem plačil, ampak potrebujemo tudi dober sistem za zagotavljanje solventnosti. Eh, na tem področju se še ni nič eh, spremenilo. Evropska komisija si je eh, začela prizadevati tudi za harmonizacijo evropskega sistema za posojila in preko bomo vzpostavili ustrezno hierarhijo, boljše bo. In uh, sedaj še zadnja uh, pripomba. Likvidnost bo vedno ključnega pomena, zagotoviti moramo jasne rešitve, eh, torej zagotavljanje likvidnosti pri reševanju. Eh, trenutno imamo na voljo 10,8 milijard, eh, kot sem eh, že dejala. Vsi transferi za leto 2015 so bili izvedeni in za leto 2016 smo zbrali približno 6,4 milijarde evrov. Proces za leto 2017 pa se je šele začel. Prizadevamo si zagotavljanje večje preglednosti in sicer eh, v okviru naših zmožnosti. Eh, želimo eh, sodelovati tudi pri enotnem podpornem mehanizmu in s tem bom zaključila, kaj ti mislim, da je bolje, da čas, ki nam je na voljo, namenimo razpravi. Najlepša hvala. Veliko je tem, ki ste jih izpostavili in začeli bomo z vprašanji in odgovori. Še prej pa naj vam povem, da bo v četrtek 8. decembra ob 8.30 potekala skupna seja odborov Ekon in pa Libe gre za ugovor na delegirani akt glede eh, črnega seznama. Eh, najprej Ester Delange. Hvala, predsednik. Hvala lepa, gospod König, da ste prišli. No, nisem tako natačno štela, kot ste vi, ampak kakorkoli že vedno ste dobrodošli tukaj. In hvala lepa tudi za to letno poročilo. Najprej ta svežnost za zniževanje tvegan. Prvo vprašanje. Prej ste govorili o Tilaku in pa MRL-ju, e torej o tem minimalnih zahtevah. Ampak kaj pa člen um, 54 IBRD? Tukaj imamo cel svežen um, Tilak in pa MRL. -e kakšen je vaš pogled na to in ali mislite, da je ta predlog zadosti dober? Potem pa še DGS prilagoditve v okviru MRL-ja, e torej teh minimalnih zahtev in pa dostopnih obveznosti. Ali lahko pri vzpostavitvi MRL-ja e tudi um, upravičite GSIB? Vem, kako bi to delovalo v praksi, uh, v teoriji, ampak kako pa v praksi? če DGS postane uh, eh, posojilo dajalec v postopkih, kako bo potem ta postopek dejansko deloval. Sama delam na IDIS-u in želimo spostaviti sistem. Ja, ampak potem morajo biti sredstva tudi uh, povratno dana v sistem in zanima me, kako bi to lahko delovalo v praksi. Pa še Lažje vprašanje za konec. Eh, sedaj po italijanskem referendumu me zanima, eh, kako gledate na, gledate na tveganje v Italiji. Torej. To je pa krajše vprašanje za konec. Hvala. Bom poskušala odgovoriti. Um, od začetka do konca bom imela več časa do konca. Torej, najprej um, člen 55, torej ta svežen za zniževanje tveganj še vedno analiziramo svežen, če si pogledamo člen 55, vedno smo se strinjali, da je treba pojasniti to, da je bil člen 55 preveč horizontalen, preveč vključeval in sedaj moramo ugotoviti, ali je preveč osko zastavljen ali pa je sedaj ravnoteže ustrezno. Tukaj čezmejnega priznavanja ne potrebujemo oziroma je tudi nemogoče zato je treba tudi to argumentirati. Potem ta podrejenost, subordinacija, vedno sem dejala, da potrebujemo evropsko rešitev, rešitev, ki bo um, hitro učinkovita. Ta predlog tukaj je predvsej podoben francoskemu upravnemu predlogu in to bi pomenilo, da so drugi predlogi še vedno živi, ampak ta predlog bo vseeno zahteval nekaj časa. šele potem lahko pridemo do te prihodne zmogljivosti. No, gledajte, seveda, um, vedno lahko pridemo do nečesa boljšega, lahko imamo boljše, hitrejše ideje. Vedno ne moramo imeti vsega kar tako naenkrat. Mislim, da je to korak v pravo smer. Potem DGS prilagoditve tukaj sem lahko hitro, kajti če ne ekipa začne prečariti, lahko to pisno, prosim, odgovorimo, če se da. Um, kajti zaenkrat lahko rečem samo to, da smo začeli to proučevati, boste dobili pisni odgovor. Bolje to, kot pa da tukaj govorim neumnosti. Pa še nekaj Italija, tu je bil politični referendum in trgi so danes eh, kar mirni, stabilni. Torej, tega, kar je bilo um, rečeno, tega ne bi povezala z našim poslovanjem. Uh, Dan? Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Konik, da ste prišli. Imam dve vprašanje. No, veliko stvari bi lahko vprašal, ampak vseeno. Um, schema za zajamčene vloge. V poročilu EDIS je poročevalec napisal takole. Modalizacija ne vpliva na učinkovitost predlogov komisije. komisija je to tudi pokazala v analizi učinkov. Ampak ta ista analiza pa kaže tudi tole, koncept bančne unije. Je uh, najbolje eh, konceptualiziran v okviru mutualizacijskih skladov. Torej, kako bi vi povezali eh, nacionalni in pa evropski sklad? potem ta zgornja meja za revizije. Revizijske pristojnosti so bile prenešene z nacionalnih um, revizijskih sodišč na eh, Evropsko računsko sodišče. No, ampak je pa treba razrešnice upraviti čim bolj učinkovito. Nedavno je Evropsko računsko sodišče objavilo poročilo in je govorilo, o teh audit cap, torej o teh zgornjih mejah za revizije, kako gledate na povezave med, um, med um, temi zgornjimi mejami pri prvem in drugem stebru. To niso ravno enostavna vprašanja, pravi gospa, gospa Kenik, glede um, eh, DGS. No, sem prebrala to poročilo poročevalca in moram reči, da mi kot Srbom nijamo stališča o tem, kar se tiče našega stebra. Torej, imamo to mobilizacijo za um, enotni sklad za reševanje in sedaj smo začeli govoriti o tem, da bi šli na um, skupno um, rezervno možnost um, torej, od prejšnjih posamečnih mehanizmov. Torej, celotno prozemanje, mobilizacija, to je možnost, ampak To, glede DGS-ja, vas pripelje do približno podobnih rezultatov in to smo zelo neznane. Ampak gledajte, vi ste s svojimi programi k temu prispevali. Torej, imate prispevke, ne pa mnenja. Kako to? No, imam jasno mnenje. In sicer najprej potrebujemo po zavarovanje in to, kar je poročilo, je razumno. Torej, ehm, prej smo imeli nacionalne koncepte, v redu, najprej je bilo govor o tem, da bi okrepili nacionalne rešitve, naprimer Paybox, eh, ta plačilna škatla, ena možnost, ampak alternativni ukrepi so potem že nekaj drugega. Torej tudi, da bi prenesli vloge na drugo institucijo, je možnost, od nekaterih neevropskih kolegov smo se nekaj naučili, seveda pa so tukaj vedno tudi ločene molitve. To je lahko potencijalno bolj učinkovita rešitev. To je ena možnost prispevka, druga možnost pa je, da zgradimo evropski sistem po korakih. No, ampak sem tukaj tudi pogledala poročilo Evropske komisije. Potem pa še druga tema, tudi to sem se zapisala, torej tudi Evropsko računsko sodišče in pa njihovo poročilo. Glejte, tukaj obstaja razlika med SSM-jem kot del ECB-ja, in pa nami, ki smo agencija tukaj v Bruslu. Se pogovarjamo seveda z računskim sodiščem o teh področjih in oni so tudi um, SRB že začeli revidirati. Oni morajo tudi preveriti podatke, ki so specifične za institucije. Uh, imajo pravico, kot Evropsko računsko sodišče to počnejo. Čeprav ne vem točno, kaj trenutno počnejo. Načeloma pa to velja. Upam, da je to odgovor vsaj na drugo vprašanje. Ikar mislim, da ni tukaj. Siblikular. Lepo pozdravljeni, um, gospod Benih. Um, bom zastavila vprašanje v angleščini. Komisija je nedavno predlagala Eh, da bi tuje banke lahko spostavile eh, Evropske holding gospodarske družbe. Ali se vam zdi ta predlog koristen? Kako nas eh, na to odzovemo kot so zakonodajalec? Kako vam lahko pomagamo, ne pa v bistvu, da vas bolj omejujemo? Hvala. Lep večer tudi vam. No, mi to vse trenutno proučujemo, spremljamo. Hvala. ampak potrebujete neko dobro vstopno točko za evro območje. To je smiselno, kaj ti potem dobiš pravi zorni kot in potem lahko rečeš, ja, gledajte, to in to je struktura, to je vrh. Če ne, pa lahko imaš eno noto tam, eno druge in vse so premajhne. Kar potem pomeni, da um, to lahko povzroča težave. Sama ne nasprotujem temu predlogu, ampak moramo to bolj podrobno proučiti. Hvala. Thank you. Fabio De Masi. Hvala, Fabio De Masi. Uh, hello, uh, Ms. Koenig, you said... Pozdrav, gospa Koenig. Prej ste dejali, da se vam je zdelo, da smo se nedavno srečali. Tudi meni se je tako zdelo. Zato res Um, se opravičujem, če sem vam zadnjič zastavil isto vprašanje. Um, odgovor sem v vsakem primeru pozabil, če je bilo vprašanje isto. Ali bi lahko analizirali prispevke različnih kategorij bank glede na njihove poslovne modele in pa velikost, kakšen je njihov prispevek k temu enotnemu skladu za reševanje? Bi lahko uh, poslali takšen pregled. Potem pa še Bazel 3. tukaj so presežna tveganja pri modelih in kako gledate na output eh, flow in pa ali tukaj se strinjate, da baza 3 ali pa 4 pomenite, da bodo evropske banke v slabšem položaju kot pa ameriške banke. Pa še nekaj, sedaj je bil vaš prvi odgovor dober, um, sem motiviran, vem, da ne boste ničesar povedali glede Italije, morda bom sam uspešen, um, bom poskusil torej z vprašanjem glede Italije. Če bi morali priporočiti nekaj italijanskim organom, ali bi torej dejali, da je treba Montepaske desijena rekapitalizirati vnaprej, ali pa bi se radi odločili za reševanje banke poznaje. Hvala lepa. Najprej prvo vprašanje. No, ne vem, ali smo podali kakšne podrobne odgovore o tipu bank, ampak smo pa dobili kar veliko informacij um, in smo jih dali na našo spletno stran, to je enostavno dostopno. Bom to poslala v odboru Econ. Smo torej uh, analizirali posamične faktore tvegan in potem tudi analizo po državah smo oblikovali. Naša država je vedno to, da ne želimo, da um, če nekaj damo na spletno stran, da potem lahko kdo identificira banke. Torej, tega ne želimo. Ampak, gledajte, um, bom uh, naredila tisto, kar lahko pravno naredimo. Bazel 3 ali pa 4 ali 5, kako koli že, sama ne bi šla v to razpravo, kajti to morajo opraviti nadzorniki. Ampak se pa strinjam da je treba pogledati interne modele. In ponekod mislim, da bi se lahko dogovorili, da oblikovanje modelov pač ni smiselno, glede na katerih modelov tvekane, naprimer. Po drugi strani pa ne smemo um, odpraviti obojega, dobrega in slabega, kar pomeni, da nima smisla, da gremo na model, kjer spodbujemo tveganja. To v bistvu potem um, črta občutljivost na tveganja. Sama zato zaupam kolegom eh, odprej, da zaključijo pogajanja glede Bazla uspešno. Upam, da in da bodo potem tudi pripravili dober predlog. Potem pa še Italija. No, bom dejala nekaj, kar vas morda ne bo presenetilo. Vedno upam, da bodo banke našle zasebne rešitve in ja, jim vel, želim veliko uspeha pri tem. Torej, to je bolje kot pa druge ideje. Hvala. Thank you. Sven Giegold. Hvala, Sven Giegold. Ja, šun guten Abend, Frau König. Ja, dober večer, gospa König. Nadaljeval bom po angliščini. Because this is my... Um, tudi zato, ker je to moje um, pogosto vprašanje za vas. Obljubili ste mi seznam ovir v evropski zakonodaji za to reševanje. Ehm, kdaj bomo dobili ta seznam? Preden grem naprej, bi rad dobil ta konkreten datum za seznam. No, konkreten datum. Ne, nočem narediti samomora s takšnimi datumi tukaj. Ne, gledajte, delamo na tem in upam, da bo to čim prej, torej za ta prvi reševalni načrt sedaj smo videli, da eh, ovire za rešljivost, no, ne bi rekla ovire, ampak recimo področja, kjer je treba napraviti stvari bolj operativne, teh je veliko, torej tega seznama še ni tukaj. Upam, da bomo to nekoč eh, oblikovali, ampak ehm, gledajte, ne vem, sedaj vam lahko pošljem dolg seznam tem za leto 2017, to lahko poročimo. In potem, kako to napraviti operativno v naslednjih letih, to je moj odgovor. Ampak še enkrat, gledajte, zelo jasen argument, kadarkoli imamo um, solventno pravo, ne vem, včasih nekaj traja leta in leta, ali pa um, ustvara dodatno upravno breme. Če greš po tej poti, potem se vedno zapleteš v težave. Ne vem, recimo spomladi vam lahko pošlem prvi seznam tem. Ja, torej, prvi seznam spomladi in potem cel seznam poleti. Ja, prvi seznam spomladi in daljši seznam poleti. In torej delamo na teh reševalnih načrtih um, nekaj časa, drugo leto, gotovo bomo še pametnejši, bomo našli nove teme. V redu, to ni končano, bo, če Torej, ne bo nič iz tega, bomo pripravili smešnico, torej video z vsemi temi odgovori, QA. Ljudje res obožujejo takšne videe, da jih potem lahko gledajo. Gledajte, tudi sam sem bil že žrtev, um, ko so mi dali tak video. Financiranje Finance Watcha je pa naslednje vprašanje. Imam pa vprašanje o predlogu komisije. Meni se zdi, da so vam porezali krila in nam to ni všeč. Kako vi gledate na te določbe, da bi omejili možnosti glede tretjih držav um, in pa instrumentov, ki so izdani v tretjih državah? In potem še tilak na 6,75 odstotka, naj bi bila meja, kar pomeni, če ima banka bilančno soto Eh, na cela 18,5 odstotka eh, celotne bilačne vsote eh, so sredstva. To potem pomeni, da je to pod 8 odstotkov MRL-a, kar ste vedno dejali. Kako vi gledate na to in ali mislite, da bi moral biti naš predlog boljši kot pa ta od komisije? Ehm, in na ta način bi mi s svojim predlogom bolje podprli vaše delo, z boljšim predlogom. Sven, ja, pametno si spostavljam. Ehm, V predstavitvi sem želela omeniti predvsem dve temi, ki sta za nas najbolj relevantni. Kot prvo, komisija je uh, tilek dokument eh, dala v prvi stebr, nekako prepisala, potem pa je to dala še drugi stebr. In tukaj mislim, da moramo biti pozorni če imaš kot organ diskricijske pravice, moraš potem argumentirati, kaj počneš. Ampak ovira ne sme um, biti više kot pa ta danes um, za argumentiranje MRL-a. Torej, mislim, da nima smisla, da plezaš uh, do vrha gore in ne boš ničesar dosegel. Mislim, da nima smisla, da nagrmadimo en stebr na drug stebr. Potem drugo področje, če greš po poti um, druga stebra za GSIB in če si pri DSIB-ih, pri prvem stebru, potem mora biti jasno, da ne bo kdo rekel, da je MRL e za velike banke, drugi bodo pa dobili drugi stebr, ker velike banke imajo prvi stebr. To ni namen komisije, kolikor vem, ampak je pa treba formulacije bolje zapisati, tako da bomo imeli ekvivalentni MRL e um, kot ta danes. Zato torej, ja, moramo to spremljati, potem drugi del, uh, podrajena subordinacija, tudi tukaj piše um, subordinacija za G, S, I, B, ampak tudi tukaj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 ovire mislim, da ne bi dosegla tistega, kar tudi komisija želi doseči, to pa je to, da se da reševati banke. Hvala lepa, Marko Zane. Eh, ja, najlepša hvala, najlepša hvala. Predsedojočemu rad bi se vrnil k italijanskim bankam. Eh, kolego Demasiju ste dejali, da upate na tržno rešitev, ampak eh, upanje pogosto ni dobra strategija. Upam, da imate še kaj več od upanja. Eh, tržno rešitev za banke bo eh, problematična. Eh, danes smo slišali novice o banki Monte dei Paschi, videli smo številke, velik je svežen slabih posijil, ki so v nasprotju z tržnimi cenami. Italijanska država Če bi se italijanska država odločila, da z javnimi sredstvi eh, pomaga eni izmed eh, velikih bank, kaj bi se zgodilo? Eh, in kaj bi se zgodilo v primeru, da se italijanska vlada odloči, da uporabi inštitut, kot recimo kazate depoziti, za to, da bi prestrukturirala neko banko? Eh, in eh, še druga točka, ki jo želim na hitro nasloviti, še zmeraj sem pri Italiji in tukaj gre za eh, temeljno vprašanje. Evropska centralna banka je številnim italijanskim bankam svetovala, da se znebijo slabih posojil. Ampak problematična je cena prodaje, gre za povpraševanje in ponudbo. 37 odstotkov nominalne vrednosti uh, je eh, bilo ponujenih eh, za slaba posojila banke Montedej Paski. Uh, in uh, podobno se je zgodilo uh, tudi v preteklih mesecih z drugimi bankami. Zanima me, uh, Eh, kakšni so vaši načrti za eh, reševanje italijanskih bank, kakšna bi lahko eh, bila po vašem mnenju cena slabih posojil. Kaj ti italijanske banke so se zdaj znašle v nujni situaciji in hitijo za rešitvijo. Hvala. Bom nakratko poskušala na to odgovoriti. Ne bi komentirala situacije posamičnih bank. Um, ehm, glede, tukaj ne gre samo za Italijo. Nasplošno pa lahko rečem, da ne moremo zaobiti pravil. Torej, vedno upam, da bomo prišli do zasebnih rešitev za težave. Če pa teh zasebnih rešitev ni, potem pa BRD in pa naša uredba je zelo jasna. Glede alternativnih možnosti, ena možnost je bila omenjena. Včasih lahko pride do preventivne rekapitalizacije. V drugih primerih, pa če uporabiš javna sredstva, potem si v primeru reševanja. In vedno treba porazdeliti breme pri teh rešitvah. Toliko glede tega seveda tudi spremljamo delo ECB in pa njihove napovedi, da torej banke, ki imajo veliko slabih posojil v Italiji ali pa ki druge, se morajo sretočiti na zniževanje teh slabih posojil. No, takšno zniževanje nikoli ne bo povedal zaston, če ne sploh ne bi imeli težav, ampak je pa tukaj več možnih rešitev. Če sem čisto iskren v naših reševalnih načrtih, je to vedno tudi aktualna tema za posamečne primere, torej kaj je lahko strategija za reševanje. Mi gledamo vedno naprej in prilagajamo svoje načrte glede na potrebe. In ni horizontalne, um, univerzalne rešitve ali pa cene za ta slaba posojila. Sicer so tukaj različne ideje za reševanje, različne portfelje imamo, ne moremo dati univerzalne cene. Ampak vedno rečemo tako, v primeru reševanja morate vedno poskrbeti za to, da res pridete do rešitve. Torej, ne pa da moraš potem čez nekaj časa ponovno stvari prilagajati še enkrat v drugi fazi. Ne, če nekaj narediš, potem moraš v bistvu rešiti stvar zavedno, če se da. No, ampak ponovno nekaj bolj pozitivnega, še vedno upam, da v večini primerov so zasedne rešitve najboljša možnost. Hvala. Bernard Mono. Hvala lepa. Najprej eh, naloga vašega odbora za nadnoršvanje ni ravno eh, lahka. Imate ogromno bank, eh, ki jih morate pokriti, ampak imate pa malo uradnikov, eh, gre za hierarhijo, sistem reševanja in tako dalje. Če prihaja do serijskih bankrotov, če se to zgodi, kako boste izpolnili svoje naloge? Ali ne bo potem v bistvu realnost prevzela vajati in potem bo reševanje bank eh, možnost samo na ravni držav, nacionalni ravni. Potem naprej italijanski referendum, ne bojte se, gledajte, po tem neju se lahko zgodi da bo težave z um, tem svežem 5 milijard za Montepaski disena za ta teden. Um, torej, kaj tukaj si zastavljate? Bailout, uh, dako plačevalski denar, um, kar potem lahko pliva na Unicredit in pa druge banke ali pa Bail-in. Um, IBRD predvideva to rešitev, torej, da bi imeli um, upnike, uh, naprimer italijanske vrčevalce, ki bi tukaj nekaj izgubili, kot leta 2015 kot se je to že zgodilo. Kakšno je vaše stališče glede tega in pa kako gledate na Bail-in v Italiji? Hvala. Ja, nekako dobim občutek, da me na vsak način poskušate zleči v to razpravo glede italijanske situacije. Nekaj bi želela izpostaviti. Enotni mehanizem za reševanje je pred velikimi izzivi oziroma odbor zlasti v primeru eh, čezmejnih eh, situacij. In pri tem mislim eh, na reševanje tudi tujih bank. Tu delamo zelo tesno z našimi kolegi, zato da bi zagotovili, da bo reševanje tudi dobra rešitev za te tovrstne situacije, tako da uh, Eh, bomo ukrepali skupaj, ne pa ločeno, izolirano. Eh, zdaj pa, če se vrnem na situacijo v zvezi s italijanskimi bankami, bi najprej želel spostaviti to, da od prejšnjega tedna do danes se, finančna, eh, se, se finančna situacija teh bank ni spremenila. Prišlo je do referenduma, ki je spremenil situacijo v določeni meri, ampak upamo, da da se bodo našle rešitve za različne situacije, nekatere rešitve, na nekatere rešitve bomo morali počakati, pravila igre pa imamo v BRD in uredbi SRM in pri določenih področjih imamo rešitve tudi v uh, sporočilu ljudi bančništva generalne direkcije KOMP. Uh, Eh, in, in k temu ne bi želeli nič dodajati. Potem pa je tu še vprašanje previdnostne kapitalizacije, to pa je posem izven eh, našega področja dela, z področja dela SRM-ja. Brian Hayes. Eh, hvala, gospod predsedujoči, najlepša tudi uh, gospe Konigovi za predstavitev. Jaz prihajam iz Irske in uh, videli smo ta spektakularni bailout irskih bank. Zato sem bil zelo zadovoljen, ko ste odgovor na eno vprašanje povedali, da so pravila pravila, da, smo, da je prišlo do nekih zgodovinskih sprememb, da zdaj nimamo več bailout, ampak imamo bail-in. In to so pravila, ki a, bodo veljala za, bank, za vse banke v a, e, sistemu. Odlično je a, e, bilo, da ste to tudi jasno in glasno izpostavili. Vprašanje ima glede sklada. Odboru ste povedali, da ima zdaj 10 eh, milijard. V naslednjih 8 letih pa naj bi imeli 55 milijard. Ne? Je to še vedno cilj? To je moje prvo vprašanje. Potem pa še nekaj v zvezi s vprašanjem gospoda Demasiusa, se, se gre za um, informacije po državah, vendar ne morate odgovarjati po bankah. 1,8 milijard naj bi irski bančni sektor prispeval za to prvo obdobje in zanima me, če menite, da bomo ta cilj dosegli na Irskem. Eh, kakšne vtise dobili, ko ste se pogovarjali z irskimi sogovorniki? Potem pa ima še dve vprašanje, prvo se nanaša na sodelovanje, ki ga enotni odbor za reševanje je deležen glede tega nazornega pristopa pri celotnem sistemu. To me zanima je to sodelovanje pri nadzoru konsistentno? Se da še kaj izboljšati in če se da, me zanima, kje? Kje bi lahko dialog z nacionalnimi nadzorniki izboljšali? Zadnjo vprašanje pa je povezano z NPL, to je povedal tudi kolega, gre za slaba, slaba posojila. 8 do 10 držav članic imajo banke, kjer imajo 5 odstotkov slabih posojil. To je zaskrbljujoče in glede na to, da ima to lahko tudi sekundarne učinke v celem bančnem sektorju, me zanima, če, storili, če smo storili dovolj za to, da bi se tega vprašanja lotili. Odgovor. Najlepša hvala za vprašanje. Najprej vprašanje glede sklada 55 milijard. Ja, to smo izračunali na samem začetku. Komisija pravzaprav je to izračunala ob predpostavki enega odstotka zajamčenih depozitev ob koncu tega obdobja. Eh, ko vidim trenutne številke, predpostavljam, da eh, bomo šli še više od 55 milijard. Naš izziv trenutno pa je ta, da je treba ta sklad vzpostaviti postopoma v teh osmih letih, zato da bi dosegli en odstotek ob izteku obdobja. Uh, malce neposrečeno pa je to, da ne vemo točno, kakšna ta številka bo. Zato smo se lani odločili, da bomo dvignili prispevek in sicer 1,05 odstotka prejšnjih lanskoletnih uh, depozitev uh, predpostavljamo, da bo prišlo do ras, rasti in v končni fazi predpostavljamo, da bomo imeli okoli 65 milijard, um, ampak eh, to ne mora biti neka dokončna številka. Ne vidim pa nobenega argumenta, pa tudi številk zaenkrat nimam, da se bo irski prispevek v sistem znatno spremenil. Smo pa opazili nekaj, kar je bilo zanimivo zlasti za irsko. In sicer dejstvo, da se banke selijo v in iz države, zna spremeniti to, je, to situacijo, kar zna spremeniti tudi letni prispevek. Ampak tu so vsi deležni enake obronave. Potem še vaše drugo vprašanje, sodelovanje z enotnim nadzornim mehanizmom. Oni so za nas pač glavni nadzornik, s katerim sodelujemo in sodelovanje z njimi je dobro. Eno področje vedno omenjam v teh stavah. Naše izgube so vedno prve in to je tudi logično. In to, kar moramo zagotoviti v prihodnosti, in tega se zavedamo vsi, je to, da moramo sprejeti um, zgodne intervencijske ukrepe hitro, ne pa pet minut pred dvanajsto te odločitve je treba sprejemati hitro. Ampak mislim, da se tudi z ECB-jem posem strinjamo s tem, tudi sodelovanje je dobro. In ena zadnje, uh, slaba posojila. Pročujemo tudi vprašanje slabih posojil, ne samo v eni državi članici, uh, posod je situacija zelo podobna. Če pač imate zelo iz, izoliran segment teh a, slabih posojil, se lahko sredotočiti samo na to, imat, imamo pa različne situacije. Mi, ko pripravljamo reševalne načrte, se pogosto vprašamo, kako bomo ukrepali v zvezi z neko določeno banko v določeni situaciji, ampak strinjamo se glede obravnave tovrstnih primerov tudi um, z ECB-jem in da je treba pospešiti naše delo, kar zadeva slabo posojilo. Najlepša hvala, Petr Zimo. Ja, najlepša hvala, gospod Kronik, za vašo predstavitev. Danes nadenite si slušalke, kajti nadaljeval bom v Nemčiji, dejali ste uh, nekaj, kar se mi je zdelo zelo zanimivo. Dejali ste, da v nasprotju z predlogom komisije. Tretji stebr, torej EDI, sistem zajamčenih vlog, ne, ne sme predstavljati zgolj uh, plačilne skrinjice in dejali ste, da je potrebno sprejeti alternativne ukrepe. In uh, zelo zanimivo je bilo tudi, da ste dejali, da pod alternativnimi ukrepi ne razumete zgolj eh, ukrepov za okrepitev institucij, ampak tudi druge ukrepe. In to je zelo zanimivo glede na eh, pripravo eh, zakonodaje na področju Edisa, predlog komisije je naš načrt eh, povsem uh, spremenil. možen je tudi eh, prenos eh, dolga eh, na tretjo stranko v primeru, da je edina možnost nesolventnost. To bi bilo bolje tudi za stranke, kajti stranke na ta način ne bi nič izgubile. V ZDA eh, ste dejali, da imajo izkušnje z tem. Eh, bil bi vam eh, zelo hvaležen, če bi lahko kaj več povedali o teh izkušnjah. Kako to konkretno deluje, kajti z tem se še nismo prav natančno ukvarjali. In tretje vprašanje se nanaša na podporni mehanizem. Eh, Kaj ti, eh, ko bomo izpraznili eh, vse vire na evropski ravni, se bomo znašli v težavi, težavah. Ali ne bi bilo pomembno poleg te evropeizacije poskrbeti tudi za podporni mehanizem, ki bo zagotovil, da se viri na evropski ravni, da vere na evropski ravni ne bodo nikoli popolnoma izginili. Bom poskušala odgovoriti na prvo vprašanje. Eh, ko sem omenila sistem zajamčenih vlog in alternativne ukrepe, sem govorila o um, FTIC-ju. FTIC je že zadnje desetletje uporabljal alternativne ukrepe, kar pomeni transfer, uh, purchasing assumption temu pravijo, kar pomeni, da um, prenesejo stranke na drugo inštitucijo, potem pa dajo to inštitucijo, ki je v državah, v uh, postopek nesolventnosti in to je izvedljivo tudi v okviru direktive o sistemu zajemčenih vlog. To pa ni preneseno v vse države članice. Ja, prav imate. To tudi ni del uh, predloga EDIS Evropske komisije. Tam bo evropska schema samo neke vrste pečilna skrenica in samega začetka smo mi zagovarjali, da bi morali o tem premisliti ne kot eh, neka bjanko menica, kot ste prav povedali, ampak zavedati se moramo tudi, kakšne alternativne ukrepe imamo na mizi. Morajo biti pač eh, dobri, ne smejo uh, biti podobni kot ta plačilna skrinica, povedali smo, da potrebujemo bolj operativno rešitev. To je bila naša izjava od uh, samega začetka. Glede podpornih mehanizmov, pa moram reči, da sem prvo kot prvo zadovoljna, da smo sklenili, skoraj da sklenili uh, eh, sporozum o plačilnem oziroma posojilo dejalnem inštrumentu. Samo še dve formalnosti moramo izpolniti premostiti in v enem primeru namreč je vlada šele zdaj, je država šele zdaj dobila vlado in moramo malce počutati. Ko govorimo o podpornih mehanizmih, eh, moramo vedeti, da to ni vojnica brez dna. Gre za posojila, ki ga dobimo mi in mora biti fiskalno neutralno na eh, srednji rok, kar pomeni, da ga moramo poplačati z pristojbinami inštitucij. In na tem smo pripravljeni delati če želijo države članice oziroma Evropa dati kaj povrh tega, jaz sama se ne bom temu zaprstavila, ampak mi se osredotočamo na podporni mehanizem v Sremaju in ko države članice želijo začeti tudi to razpravo, smo mi pripravljeni. Uh, gospod Mato. Hvala, gospod predsedujoči. Samo eno vprašanje imam. Zanima me, Kakšno je vaše mnenje v zvezi s Baslom 3? V Evropi prevladuje prepričanje, da so evropske banke v slabšem položaju kot ameriške banke zaradi Basla 3. V Evropi se to uporablja za vse banke, v ZDA pa samo za velike. In ta obravnava ni posem enakopravna. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem not sure whether I would uh, undersign the word the European banks are penalized. Ja, ne vem, če so evropske banke zares uh, sankcionirane v slabšem položaju, ampak ja, prav imate, evropske oziroma ameriški, ameriške banke obravnavajo svoje banke na drugačen način, imajo tudi poseben okvir za hranilnice. Pravile bazelskega odbora pa se izvaja samo za a velike banke, ki delujejo čezmejno. Ne vem pa, če to zares da oziroma naredi ogromne razlik. Glede podrobnosti, ki jih morajo spoštovati banke, ja, verjetno, ampak ali je to zares neka sankcija, če so zares v tako slabšem položaju, to pa ne vem. Vsekakor je pametno premisliti tudi o sorazmirnosti in to je zelo dolgoročni projekt. Hvala. Alfred Sanz. Thank you, Mr. Chairman. Mrs. Kinnick, in... Hvala, gospod predsednik, gospod Kinnick. V vaših načrtih za leto 2017 ste prioritizirali pripravo uh, Um, notranjih primerjalnih meni, um, meril za vse načrte za reševanje, zato da bi bili bolj dosledni. Prav tako ste povedali, kako pomeni harmonizacija nacionalne zakonodaje, zato da bi pripravili um, boljše načrte za reševanje. Povedali ste tudi, da imamo kar nekaj mirovskega prostora za to vrstno harmonizacijo. Se lahko strinjate s tem, da če bomo sledili to vrstnemu pristopu, da se pripravijo rešitve, pač rešitve, ki bodo nekako um, namenjene vsem, one size fits all. Zanima me, kako ste ukrepali, da bi se temu izognili. Zlasti me zanima, kaj se bo zgodilo s srednje velikimi bankami iz južnih držav. V teh državah obstajajo določene strukturne situacije, zaradi katerih bi morali upravljati različne mehanizme za te banke. Če bi harmonizirane mehanizme za reševanje uporabljajo tudi za te banke, bi pravzaprav znižali fleksibilnost, s katero razpolagajo to, a, te banke. Zanima me, če mar ne obstaja možnost, da bi, da bi harmonizirano reševanje bank povzročilo še več oligopolov bank v Evropski uniji. Je to zares to, kar želimo? Ja, pri benchmarkingu moram reči, da se spuščamo v podrobnosti in uh, eh, tu vam lahko dam primer. Imamo določene banke, kjer ekipe, torej ekipe naše ekipe in pa ekipe nacionalnih organov, definirali 20 uh, eh, kritičnih funkcij, potem pa imate neko veliko večjo banko in tam so opredelili samo 3 oziroma 4 kritične funkcije. Uh, torej, ko pravim benchmark in s tem ciljem na to, da je treba uporabljati iste primerjalne vrednosti glede tega, kaj bo opredeljeno kot kritično o vsaki ekipi. Ko se definira, kaj je resno, na kaj se je treba osredotočiti, moramo uporabiti ista merila. Zavedamo se in glede tega se ne morem strinjati z vami, uh, torej zavedamo se, da obstaja neka, neko razlikovanje med eh, jugom in severom, ampak tudi poslovni modeli, modeli so drugačni. Lahko imate naprimer inštitucije, ki eh, so posem namenjene malim ulagateljem, imajo um, ehm, lasniški kapital, imajo depozite in posvojajo MSP-jem. Eh, to obstaja v Evropski uniji, tako na severu kot na jugu. In te inštitucije niso podobne inštitucijam, ne vem, tipo investicijska banka. In na to je treba pač eh, gledati drugače. In verjetno bodo tudi, tudi ugotovitve glede reševanja drugačne. Te primerjalne vrednosti pa potrebujemo tudi zato, ker želimo imeti te banke v grozdu različnih državah članicam in želimo, da vse banke obravnavamo na enak način. Pri nacionalnih bankah pa smo v enem primeru ugotovili, da zaradi podrobnih nacionalnih eh, pravil glede nesolventnosti je posem logično, da te banke eh, ustvarijo holding poleg obstoječe pravne reditve. To pa verjetno ni najboljše rešitev v drugih, držav, v drugih državah. Eh, če obrnem na glavo, začnemo z reševalnim načrtom, ki mora biti potem prineseno v nacionalno zakonodajo. Torej, izhajati moramo iz nacionalne zakonodaje in do tega je tudi prišlo. Zavedam pa se, da je treba vse banke obravnavati ne samo pač z enim pristopom, one size fits all, ampak pri um, tem moramo poštevati tudi načele bančne unije. Hvala. Nina Gir. Nina Gir. Thank you, Chair, and, uh hvala in lep večer, gospod Kenik. Eden izmed ključnih predlogov bančnega svežnja je ta, da bi breme reševanja dali iz davkoplačevalcev na upnike. In s tem načelom se strinjam. Nekaj pa mi še ni jasno. Določeni vidiki predloga komisije mi niso jasne. Omogoča organom za reševanje, in pa bankam, da same ocenjujejo, ali lahko imajo 3,5 odstotkov do 18 odstotkov nepodrejenih sredstev, ampak 3,5 odstotkov, ki niso podrejeni, imate lahko samo, če to ne bo kršitev. Načela NTVO. Skrbi me to, da organ za reševanje ne sprejema odločitev glede tega in to je prepuščeno bankam pravzaprav. Vsa možnost za to obstaja in zanima me, če bo na ta način spodkopan ta ključni cilj predloga. Eh, drugo, kar me zanima, pa je ta del predloga komisije, ki nalaga 13. bankam, da bodo morali upoštevati telak, ampak to razširja tudi na podružnice eh, neevropskih bank, ki so sistemsko pomembe in ki imajo sredstva v višini 30 milijard ali više. Zanima me, če tu morda ne obstaja tveganje, da bi delovali v neskladju z ameriškimi pravili. Bi najprej govorili na prvo vprašanje. Če je vaše tolmačenje pravilno, me to skrbi, ampak definitivno ni banka tista, ki se bo odločila, ali je 13,5 odstotkov dovolj za podrejene dolgove. To je prvi korak za komisijo, to je ne vem, neka evropska eh, izjema, ampak ja, posem prav imate, to je treba izmeriti in eh, organ za reševanje se mora vključiti v ta postopek. To pa se začne samo, če se banko lahko reši, ne da bi um, pri tem poškodovali upnikom. In pri tem je potrebno upoštevati tudi hierarhijo upnikov. Torej, kot sama razumem, je to orodje za organ za reševanje, ne pa za banko. Ampak bom to še enkrat prebrala. Potem pa vaše drugo vprašanje. Ali je ta zahteva za neevropske banke, da imajo holding, posrednik holding, lahko je tudi operativno podjetje. Ne bom rekla, da, je, da to ni v neskladju ZDA. ZDA to zahteva od naših globalno-sistemsko eh, globalno pomembnih bank. Je pa to koncept zaradi katerega bodo banke lahko predmet lažjega reševanja v Evropski uniji. Zdaj pa moramo preučiti še podrobnosti. Uh, Naknadno vprašanje. A ne bo to prevedlo večjo kompartimilizacijo? Odgovor. Predlog eh, za da, da bi imeli ta holding in da bi imeli ločen eh, tilek v ZDA neke vrste omejevanje, ring fencing, Morate pa v skupini bank tudi zagotoviti, da tako pri minimalnih kapitalskih zahtevah oziroma tile, da se a, nahaja pravično razporejen v večjih enotah za reševanje. To je zelo tehnično vprašanje in morali bomo pravčiti, če morda ni to pripeljalo do določenih nezaželjenih posledic, ampak prvi korak je zame zelo logičen. Uh. Hvala. Danuta. Ste pripravljeni za vprašanje? Ja, imela sem drugi odbor, ki mu predsedujem in nisem uspela priti prej. Gospa Kenik, upam, da vaš, vas še nihče ni vprašal glede CCP-ja. Ta nov predlog, ki ga eh, je obravnavo dala komisija, predpostavlja tudi situacijo, v kateri je član kliringa tudi velika banka. In če ta banka propade, bankrotera, bo to vplivalo tudi na CCP, katera članica je. Tako da moje vprašanje sledeče. V BRRD-ju imamo določbe za zašito obveznosti bank, ampak kako namravate upoštevati tudi to dejstvo, da zna priti v to vrstni situaciji, ko načrtujete reševanje, zato da bi zagotovili, da prizadeti CCP ne bo plačeval preveč za napake, ki so jih zagrešile banke. Torej, če imate kakšno koli komentarje v zvezi s vašim odgovornostim in pa kako je to povezano s CCP-jem. SRB zaenkrat eh, nima nikakršnih pristojnosti v zvezi s CCP, ampak nekateri CCP imajo tudi eh, bančno licenco, kar pomeni, da smo pač po uradni dožnosti skoraj da organ za reševanje za te enote. Ampak eh, CCP zaenkrat eh, ni podrobno regulirano področje, ne samo v Evropi, ampak tudi globalno gledano. Sama predsedujem tudi usmerjevalnemu odboru FSB in na mednarodni ravni smo zares poskušali zagovarjati to, da so regulatori poskrbeli za to, da je mehanizem CCP postal zelo pomemben, zato ker je clearing izjemno pomemben mehanizem, ki je tudi odporen na krizo, ampak kaj pa, če se bo zgodil ta scenarij, v katerem boste bankrotirala dva največja člana kliringa in teh pozicij ne moremo potem zapreti, kot smo to predvidevali. In največji klirniški člani so uh, GSIB. In to niso največji člani samo v enem CCP-ju, ampak v več CCP-jih. To bi bil nek domino efekt in upamo, da do tega nikoli ne, ne bo prišlo. Uh, menimo pa, da bi bilo dobro definirati vsaj točko, na kateri morate posredovati. In takrat bodo gesipi, ki so v naši pristojnosti, tisti gesipi, ki so v stečajnem postopku, oziroma v bankrotu, ali pa tiste banke, ki bodo utrpele izgube zaradi težav, ki bo jih imela CCP. Komisija je tudi predlagala, kako ne bi se te kaskadne izgube potem preprečile in zaenkrat se o tem razpravlja tudi na mednarodni ravni. In če bomo pametni, bomo poskrbeli, da se to reši paralelno, ne pa ja, najprej eno in potem drugo. Uh, Ampak eh, veliko govora je trenutno o fleksibilnosti in tako naprej. Skratka, ta razprava se šele začenja, tudi komisija je določena področja opustila še odprta. Hvala. Uh, Nikogar več? Ni. A, sen, vprašanje imaš? Jaz samo želel bi se vrniti na to, kar sem vprašal prej. Mislim, da niste odgovorili na, te, na to razsežnost glede, tretje, glede tretjih držav v predlogu komisije. In to me je malce presenetilo. Morda sem sam to preslišal, ampak ko sam razumem, je predlog komisije predlog, ki odpira vrata in da pač ne smemo imeti klauzul bail-in v finančnih inštrumentih, ki se izdajo v določenih tretjih državah. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Je to morda povabilo, da damo finančnim centrom zunaj Evropske unije konkurenčno prednost? Izgledate pa presenečeni, oziroma malo zmedeni glede tega, kar pravim. Ampak pri BRRD se je predlagala ta sprememba in zelo bi bilo zanimivo slišati vaše mnenje. Jaz sem bila res nekoliko zmedena. Mislim, da se nanašate na člen 55 in mislim, da sem na to vprašanje odgovorila. Kolikor jaz razumem in. Uh, ampak eh, nismo se še poglobili v podrobnosti. Vrkolikor jaz razumem, torej je bilo o, veliko govora o tem, da bi bilo nemogoče pregledati vsako pogodbo v tretji državi. Čeprav je e, bila uredba vse vključujoča, želeli smo zagotoviti torej minimalne izjeme, nič drugega. In uh, če je to res tako zapisano in moja ekipa bo to še enkrat pogledala, potem smo za to izjemo de minimis, kajti v nasprotnem primeru bomo morali nasprotovati uh, takšnemu postopku reševanja. No, torej, če je uh, v tem členu kaj več, potem uh, tega zagotovo nismo načrtovali, ampak to si bomo še enkrat ogledali. Eh, Pravilo de minimus eh, bi po moje moralo imeti uh, omejitev, kar zadeva obseg, ampak tukaj takšne omejitve ni. Uh, gre uh, zgolj uh, za to, če je rešitev uh, z pogodbenega vidika, okoljskega vidika in tako naprej uh, neustrezna. Uh, In tukaj bi lahko govorili tudi o temeljnem načelu, na katerega praktično seveda ne sme vplivati. De minimis ima, uh, de minimis ima smisel in uh, mogoče je potrebno ponovno pogledati v beseditev, ampak namen Evropske komisije je bil zagotovo, da najde ustrezno rešitev. Lahko pa vprašate uh, Evropsko komisijo, uh, kaj meni o tem, kaj ti jaz zgolj tolmačim ta člen. najprej eh, bo potrebno poskrbeti za zakonodajo, kaj zapisati. Izkoristil bom možnost, da še jaz zastavim kakšno vprašanje. Eh, govorili ste o izzivih, ki se pojavljajo pri izpolnitvi minimalnih kapitalskih zahtev v tretjih državah. Zanima me, ali govorite o enaki eh, prošnosti, eh, ko gre za določila ali pa zahteve za majhne banke. Torej, kakšno je vaše stališče ali lahko poveste kaj več? Ja, vsekakor. Zagotovo bomo zagotovili neko raven, ne bi rekla ravno prožnosti, eh, ampak eh, bomo omogočili razmislek. Eh, in sicer v posameznih eh, situacijah in eh, ko gre za mednarodne banke. Ampak govorim predvsem o časovnem vidiku. Nimamo nobene omejitve, ampak če gre za večji problem, bomo najbrž potrebovali več časa, da ta problem tudi rešimo. Najprej eh, je potreben prvi pristop in eh, kot sem rekla, smo eh, v našem vzorcu pregledali 70 bank, šlo je za 120 milijard, ampak ni šlo za 500, 600 milijard, kot je bilo omenjeno, vseeno je to seveda velika številka, ampak v eh, tej številki se del sredstev eh, nanaša eh, tudi na strukturna sredstva. Sedaj smo ta del izuzeli, tukaj gre za listninjenje in tako naprej. Tukaj gre eh, tudi eh, za eh, hipotekarna posojila v ZDA. Evropska komisija proučuje nove možnosti in to nam daje priložnost, da si ogledamo različne možnosti. To zgolj kaže, da te teme nismo spregledali, skušamo biti prožni in ne želimo se držati časovnice. Najlepša hvala mislim, da je eh, to bila zelo plodna izmenjava mnen. Če imate še kakšna vprašanja, jih lahko seveda zastavite, če ne pa lahko eh, zaključimo našo sejo. Naslednja seja bo potekala v četrtek ob devetih in sicer z pomembnimi eh, glasovanji tudi na temo listninjanja in Prej sem že povedal, da imamo ob pol devetih, ob pol devetih v četrtek skupno sejo odborov eh, Ekon in pa Libe in sicer gre eh, za eh, ugovor na delegirani akt o boju proti pranju denarja. Hvala lepa, gospa Kojenih, in veselim se že naslednje javne predstavitve.